So, good morning, everybody. Sorry that we had a... Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Žal mi je, da zamujamo. Ah, here I am. Uh, <laughs> and the last week I had... Pogovarjali se bomo o Mifidu. Z pogajalsko ekipo sem se prejšnji teden že pogovarjal o tem, da ne bodo preveč presenečeni glede tega. V veselje mi je, da lahko pozdravim gospoda Stevena, predsednika Ezme, z nami je tudi Martin Mela, direktor finančnih trgov. Dobrodošli. Kot vedno bomo v preučitvenem sklopu, ta je že 12 ali tretji, četrti glede Mifida Mifira. Gre za sozakonodajni postopek lanskega leta. Smo pridobili regulatorne tehnične standarde in izvedbene standarde, delegirane akte in izvedbene ukrepe. In tukaj gre na tisoče strani praktično za prebrati veliko domače naloge, vendar smo to uspešno storili. Še vedno pa čakamo na delegirane akte in izvedbene akte in upam, da bomo dobili tudi o tem nekaj informacij. Kot eh, vedno bomo začeli, kdo začne, komisija ali ESMA? ESMA. 10 do 12 minut bo vsak imel. Torej vsak 5 minut, to je 10 minut. Torej. Steven, izvolite. Thank you, uh, Marcus. Uh, thank you. Najlepša hvala, Markus, hvala predsedujoči. Sam sem načrtoval sedem minut, če je to v redu, aritmetična sredina med petimi in desetimi minutami, torej sedem minutni govor. Spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, v veselje mi je, da odboru Ekon lahko predstavim nove situacije o nekdanjem in prihodnem delu ESME, tako da bomo imeli lahko tudi izmenjavo stoječe vsebini. Konec eh, septembra smo objavili zadnje standarde za MIFIR 2 in to predstavlja dve leti dela za nas. Cenim, da je 900 strani osnutka pravil, nekaj, kar bo lahko vodilo k dodatnim vprašanjem, o katerih se bomo morali še bolj poglobljeno pogovoriti, bolj podrobno kot eh, v tem forumu. Zato povdarjam, da je osebe ESME še vedno na voljo, da bolj podrobno obrazloži naše predloge na željo poslancev in poslank. Predstavil bi tri teme znotraj MIFID 2, ki so si zaslužili največ pozornosti in spogledali o tem, kako smo se s tem soočili v zadnjem RTF-u. Najprej prenos eh, nekapitalskih zadev če ugotavljamo, ali je obveznica likvidna ali ne, no tukaj smo se navezali na vaše stališče, smo ugotavljali, da je ta pristop bolj natančen in tudi bolj prilagodljiv, s čimer smo zajemili, zajeli tudi vzorec eh, obveznic, ki na osnovi zadnjih tržnih dejavnosti lahko so obravnave kot likvidne. Še vedno je nekaj pomislekov glede temeljnih parametrov po izdaji teh obveznic pri tem pa se izključuje tudi uh, nekatere od teh obveznic. Imamo tudi jasno pojasnila glede teh specifičnih točk, želel pa bi dejati, da splošno gledano imamo sistem, ki zagotavlja ustrezno ravnovesje med različnimi interesi in cilji. In sicer dovedemo tudi transparentnost v evropske trge obveznic, s čimer ne bi izboljšali delovanje. Transparentnostni režim zajema veliko kategorij premoženja, še posebej na strani izpeljanih finančnih instrumentov. Mislim, da smo objavili kakovostne standarde, s kateri bomo zajeli vse te razrede in to zelo podrobno. Zdaj pa še pozicijske vrednosti. Prilagodili smo meje vrednosti 30 do 35 odstotkov. Pri tem smo upoštevali mnenje odbora Ekon, da prejšnje eh, prag desetih odstotkov morda ni dovolj za to, da bi se lahko soočali z zelo likvidnimi pogodbami. Jasno je, da obstajajo določeni pomisleki glede tega, ali je ta razpon dovolj omejen ali premalo omejen, odvisno od vašega stališča. Še enkrat bi želel podariti, da je ESMA morala vzpostaviti oziroma določiti širok obseg, ravno zaradi tega, ker ta sistem eh, mora ustrezati različnim in raznovrstnim pogodbam, ki niso primerljive z pogodbami iz sistema združenih držav. Pristop ESME naj bi pripeljal do tega, da bodo nacionalni regulatori določili jasne meje, kjer take meje potrebujemo, ob enem pa bo mogoče določati manj ambiciozne meje, če bo to primerno za to, da se zagotovijo minimalne ravni likvidnosti. Potem pa še zadnje pripombe dopolnilni testi, o čemer smo se veliko pogovarjali. Ponavljam, da je ESMA skušala zasnovati te preizkuse na previden in pragmatičen način, pri tem pa upoštevati tudi specifike različnih razredov premoženja. Glede na nepremostljive tehnične pomankljivosti preizkusa na osnovi kapitalskih izračunov smo si ogledovali tudi nekakšen posredni primeren sistem, tako da bi lahko ugotovili, ali gre tukaj za dopolnilno dejavnost glavni dejavnosti subjekta. In ESMA ugotavlja, da je uporaba proksija skladna z besedilom na ravni 1. Nekateri deležniki so prosili za ponovno uvedbo kapitalskega preizkusa oziroma preizkusa kapitalske osnove. In men, vendar nekateri med temi so isti deležniki, ki so pred nekaj časa dejali, da verjetno ne bodo mogli izvajati kapitalskih testov, da bo to predrago in da to ne bo omogočilo konvergenčne uporabe po celi Evropski uniji. Menimo, da je test, ki smo ga oblikovali, ustrezen, da bo deloval in bo obenem skladen tudi z cilji so zakonodajalcev, pri tem pa bomo omejili tudi določbe finančne uredbe. S tem se bo zagotovil tudi uh, trg enakih pogojev za vse med investicijskimi podjetji in različnimi akterji. Pripričani smo, da bo ukrep, ki temelji na kapitalu, šibek, tehnično gledano, in tudi drag za majhne in srednje velika podjetja, za netržne uh, deležnike in bi pravzaprav omejeval konvergenčnost. Potem pa še nekateri izzivi glede izvajanja, pred začetkom izvajanja MIFID 2, to je nekaj, kar sem želel omeniti. Nikogar ne bo presenetilo to, da je časovnica za deležnike in za regulatore, za izgradnjo ustreznih informacijskih sistemov zelo omejena koledar je nemogoč na nekaterih področjih in to je povezano z dejstvom, da bomo potrebovali nekaj časa še v letu 2016, preden bo besedilo RTS-a dogovorjeno. Izgradnja nekaterih kompleksnih informacijskih sistemov se bo lahko začela šele potem, ko bomo dobili zadnje podrobnosti iz RTS-a. In eh, najbolj kompleksni informacijski sistemi bodo potrebovali vsaj eno leto za to, da jih izgradimo. To smo usklejevali z Evropsko komisijo. Dejstvo, da nekateri informacijski sistemi ne bodo pripravljeni leta 2017, bo povzročalo tudi določeno negotovost, zaradi tega, ker to potrebujemo za izvajanje nekaterih vsebinskih elementov MIFID 2. In s komisijo smo se pogovarjali o tem, ali je zaradi te pravne negotovosti potrebujemo tudi pravni odziv glede določenega dela MIFID 2, v tem, kar je povezano z transparentnostjo, z transakcijami in pa prošem o pozicijah. To je eno o področju, kjer morajo nadzorni organi zgraditi sistem iz eh, ničle, tako rekoč. Treba zagotoviti tudi izmenjavo teh poročil, zato da se eh, lahko določi agregatne položaje pri izpeljanih finančnih instrumentih. Investicijska podjetja, borzni posredniki in eh, drugi morajo svoje sisteme poročanja zgraditi od samega začetka. Dobili naj bi informacijski sistem, v okviru katerega bi lahko izmenjavali informacije na enoten način znotraj Evropske unije, tako da se bo zadovoljila tudi transparentnost ustrezna za te instrumente. Vsi ti projekti so obsežni in kompleksni, verjetno bolj kot tisti, ki izhajajo iz MIFID-1 za kar so bili predvidene tri leta delovanja. Ti izvedbeni projekti nam dajo le v pogled v vel, veliko obseg vprašanj, ki jih bomo obravnavali v naslednjih mesecih. In to bo zahtevalo tudi skrbno usklajevanje med sprejemanjem RTS-a, nacionalnim prenosom oziroma prenosom v nacionalno zakonodajo ter razvojem informacijskih sistemov. Hvala. Hvala, Steven. Zdaj pa dajem besedo. Martinom iz Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod predsedoči. Stefan je bil zelo izčrpan, tako da mislim, da sem lahko nekoliko krajši. Najprej se zahvaljujem poročevalcu in eh, poročevalcu v senci, oziroma poročevalke v senci, gospod Ferber, gospa Vindberg, gospa Doc, gospa, gospod Gigald in eh, gospod Damasi. Zahvaljujem se vam za podporo pri celotnem procesu MIFID-a zelo so nam pomagali v celotnem procesu, tudi pri umestitvi te razprave v ustrezen kontekst. Prav tako se zahvaljujem ESMI za to, da je oblikovala eh, regulativne tehnične standarde. To je velik dosežek. To ste dosegli v natrpani časovnici. Lepo pozdravljamo tudi svežen, ki ste nam ga posredovali. Menim, da to že tlakuje pot k oblikovanju skupnega priročnika za investicijske storitve v Evropi. Steven je zelo dobro izpostavil ključna vprašanja, ki bodo zahtevala našo pozornost v naslednjih tednih. Med temi so predvsem problematika transparentnosti, na to razširitev zahtev preglednosti na cel sklop drugih razredov premoženja to je prav gotovo velik izjiv. In ESMA je morala razviti popolnoma novo metodologijo, zato da bi lahko osvetlila, kako se določajo cene na trgu derivatov in obveznic. Ogledali si bomo torej te kalibrirane rezultate ESMA-nega dela. Potem drugič, vprašanje nefinančnih eh, podjetij, ki se ukvarjajo z izpeljanimi finančnimi instrumenti. Tukaj se zavedamo, da je ESMA morala doseči ravnovesje med upoštevanjem spekulativnih eh, posrednikov z derivati. da se zakonito trgovanje obravnava v okviru zakonodaje MIFID-a. Tukaj si bomo gledali to ravnovesje, ki ga je skušala doseči ESMA, potem pa še pozicijske vrednosti. Vemo, da je ESMA težko izračunala te meje na tak način, da bi to omogočilo soočanje z celo vrsto pogodb, ki naj bi jih obravnavali v okviru sistema pozicijskih vrednosti. O tem se bodo odločili so zakonodajalci. In to je tudi vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali. Glede tega vprašanja, pa tudi glede drugih ni nobenega končnega stališča Evropske komisije. Delo ocenjujemo z tehničnega kot tudi z pravnega vidika, usporedno pa delamo tudi na treh zadevnih delegiranih aktih, ki jih bomo, upam, sprejeli zelo kmalo. Naš cilj je dobiti vsa pravila delegirane akte in tudi regulativne tehnične standarde že zelo zgodaj v letu 2016, tako da bodo začeli veljati čim prej leta 2016 in bodo tudi objavljeni v uradnem listu. Nič nas ne bi smelo zmotiti pri doseganju tega cilja. Obenem se zavedamo, da MIFID predstavlja precejšno spremembo v načinu organizacije finančnih trgov. To bo zahtevalo tudi veliko truda pri zbiranju in obdelavi tržnih podatkov in borznih podatkov znotraj Evropske unije. To je nekaj, s čimer se ESMA nacionalni regulatori in eh, industrija ukvarjajo, zato bo potrebujejo veliko časa. Steven se je skliceval tudi na zelo verjetno potrebo potem, da bomo delo nekako zamaknili, zato da bomo lahko učinkovito izvajali celoten svežen povezan z MIFIDom. Prejeli smo tudi dopis strani ESME o tem vprašanju, ta dopis še analiziramo. Naše izhodišno stališče na tehnični ravni je to, da dejansko potrebujemo nekaj več časa, moramo to preložiti, če si želimo zagotoviti gladko in učinkovito izvajanje. Na notranji ravni se moramo pogovoriti glede področja oziroma obsega in trajanja te zamude oziroma preložitve. Naše preliminarno stališče in eh, tudi najbolj smislen pravni pristop je bil to, da bi svežen zamaknili za eno leto smo se pa o tem seveda pripravljeni pogovarjati z vami in z svetom, če bi slučajno kdo imel tudi kakšen drug predlog. Najlepša hvala kot predsedujoči, zdaj predajam besedo poročevalcu in uh, poročevalcem senci. Kot poročevalec bom govoril nemško, zato ker gre za zelo zapletene teme. Najprej hvala vsem skupaj, da se lahko prvič po juliju spet pogovarjamo o MIFID-u. Moram reči, da sem zelo presenečen, da lahko organiziramo takšno razpravo za ESMO in pa komisijo. Komisarju sem pred nedavnem pisal o tem eh, in ga poprašal, kdaj bo predložil izvedbene in delegirane akte Um, najprej je rekel september, potem je rekel decembra, potem je rekel spomladi 2016. Skratka, to se odlaša v nedogled. Naj povem, da je parlament vse skupaj um, opravil že v prvi obravnavi, svet je potem potreboval tri četrt leta. Uh, um, komisija je sama preprečila dogovor leta 2013, tako da smo se šele januarja 2014 lahko o tem dogovorili. Od tedaj imamo besedila, aprila je svet sprejel besedila, svet k malu zatem in uh, do konca smo se pogajali o časovnici tako za ESMO, kakor tudi s komisijo. In eh, oprostite, to mene ne preseneča, da je ta tema kompleksna. To je bilo jasno že od vsega začetka in vsi smo vedeli, koliko dela nas čaka. No, ne bom sedaj ponavljal vse, kar sem povedal že v Parizu in pa v Bruslu. Uh, Vse sem vam vedno sledil za to, da bi dosegel kar največ pojasnil za parlament. Še januarja v zadnjem krogu trialogov smo se pogovarjali o podatkih in jaz sem bil edini, ki se je bil pripravljen resno o tem pogajati. In takrat ste mi um, zagotovili, da delo poteka tako, kot bi morali, moralo. Sredi leta bi naj dobili besedila komisije in potem nedavno sem dobil bes, uh, dopis komisarja, da se bo to zgodilo v septembru 2015. Tako da lahko rečem zgolj to, da uh, nas s tem odlašanjem ne razveseljujete. Ne, na zadnje gre za temelj regulacije finančnih trgov v Evropski uniji. Govorimo o zavezah, ki so jih države članice deklarativno sprejele že leta 2009. In a, potem bomo zapisani v zgodovino, saj bomo tisti gospodarski prostor, ki je potreboval največ časa za to, da e, je končno začel z izvedbo vseh teh zavez. No in pri Mifirju bo vse skupaj še bolj zapleteno. Jaz sem se prej pogovoril še poroča, z poročevalci v Sencih. Mi bomo skušali kar najhitreje najti dogovor z komisarjem in pa njegovimi službami in potem se bomo začeli podrobno pogajati o tem, kaj bi lahko začeli že eh, hitreje izvajati. Naj omenim nekatere izmed teh tem. In vedno znova gre potem tukaj za vprašanje, ali že imamo dovolj podatkov ali so nam ti podatki na razpolago. Eh, in eh, potem nas seveda čaka še zgodba o emirju, ki je podlaga za številne podatke, ki jih potrebujemo pri MIFID-u. Zato upam, da bomo lahko kar najhitreje začeli te pogovore, da bomo lahko se podrobno govorili o tem, kaj iz Mifirja, ki se deloma že izvaja. Kaj lahko eh, začnemo čim prej izvajati in kaj narediti z temi pravili o preglednosti. Skratka, vaše sporočilo ni bilo mm, najbolj zapozdraviti. To je temelj za to, da bi zagotovili, da finančni trgi postanejo bolj pregledni in s tem varnejši in stabilnejši. In ta zavlačevanja me zelo skrbijo. Tukaj sem že moral biti zelo jasen. No, še nekaj točk, ki me prav tako skrbijo. Eh, omejitve pozicijskih vrednosti. Mislim, da je bilo iz pisma komisiji in ESMI jasno, da so te pozicije, pozicijske vrednosti zelo pomembna tema za Evropski parlament. Vem, da je vse skupaj zapleteno. Če se tukaj ukvarjamo z vsemi izvedbenimi instrumenti, seveda težko imamo pregled nad vsem, ampak to, da zastavimo neko povšalno vrednost 25 plus minus in da to velja za vse trge, potem že moram temu, temu ogovarjati. In mm, zelo čudno se mi zdi, da je to bilo sploh sprejeto ob vseh eh, regulativnih in nadzornih telesih, kajti za likvidnostne trge so te vrednosti veliko previsoka, že, peti, eh, že mejna vrednost 5 je previsoka za, za mm, likvidnostne trge. Pri nelikvidnostnih trgih naj omenim samo trg za utekočinjeni plin. Eh, tukaj eh, blago zelo diskretno prihaja na evropski trg, torej trg je zelo majhen in 35 odstotkov je tam premalo, kajti s tem se bo ta trg zrušil. Skratka, samo za majhen del blaga rešujete to vprašanje pozicijskih vrednosti, za večji delež blaga, ki kroži po trgu, pa ne. In jaz eh, sem že predlagal, da bi to morali določiti ne linearno, ampak eh, z matrico vsaj dveh vrednosti, kjer bi bile predvidene določene variacije. Eh, Za nas to, kar vi predlagate z vizi pozicijskimi urednostmi, ni spremljivo, kajti zlasti na trgu živil eh, to ne dosega naših ciljev. Urednosti so previs, previsoke in za specialne proizvode nelikvidnih trgov je pa urednost tako nizka, da bo ta trg spoh izginil z Evropske unije in to ne more biti eh, naloga naših tehničnih in regulativnih. Eh, standardov. Tudi pri, pri eh, standardih smo predvideli določene izjeme. Eh, ESMA bi naj s pomočjo dvostopenskega testa eh, preverila primernost za trg, no pri, tem, pri tej fazi za podjetja imam določene pomisleke. Mi smo se do sedaj dogovarjali samo o pragovih, o mejnih urednostih, ne pa v sistemu kot takšnem. Vi pa ste sedaj spet spremenili sistem, eh, tako da bi zato že morali dobiti nekaj več utemeljitev, zakaj je prišlo do te spremembe sistema. No, eh, k temu pa lahko dodamo še to, da do sedaj nismo imeli sploh nobenih podatkov, številčnih podatkov o velikosti trga, tako da tudi ne moremo preveriti tržnih deležev. In zato vas sprašujem, kako boste zagotovili, da bomo kar najhitreje imeli te podatke na razpolago. Eh, no, potem sem želel še nekaj povedati v zvezi z začetkom izvanja, ampak bom pustil to sedaj, eh, to sedaj mm, ob strani. Potem še pravila glede likvidnosti. Vesel sem, da se je vse tukaj eh, nekaj premaknilo in da je ESMA se tukaj odločila za pristop instrumentov, instrumenta, tako kot smo to predlagali tudi mi. Ampak vseeno predlagate, da bi uh, po šestih mesecih prešli na tako imenovani pristop COFER, Classes of Financial Instruments. In tukaj me še zanima, zakaj ste se za to odločili. No, ob uh, relativno nizkih urednostih za volumen trgovanja pri posojilih, uh, pa se bojim, da bodo inštrumenti um, na napačen način označeni za likvidnostne, tudi če to niso. Prvi preizkusi kažejo na to, da to je realen problem, zato vas sprašujem, ali tukaj morda mejne vrednosti niso preniske. In pa ne na zadnje, še mejna vrednost za size specific to the instrument, torej tukaj gre za tako imenovano SST i izjemo. Um, tudi tukaj bi morali nekoliko spremeniti mejne vrednosti, sicer ne bi zajeli celotnega volumna, tržnega volumna pri maloprodaji in uh, volumen bi na napačen način izračunali. Uh, no, pri RTS 2 ni nobene eksplicitne izjeme za mm, posle na primarnem trgu. Uh, ker tukaj ni trgovanja za finančnimi inštrumenti, tako kot to obstaja na sekundarnem trgu, je, eh, so informacije na primarnem trgu o tržnem volumnu nekoristne, tako da tudi tukaj bi potrebovali nekaj več utemeljitev. Kar se tiče teme access, tukaj je ESMA prevzela zahteve parlamenta, no, da smo lahko še nekoliko pozitivni. Eh, nekatere naše predloge ste tudi upoštevali, ampak ko gre za netting gospodarsko gledano enakovrednih pogodb, pri RTS 15 ESMA predvideva enakovredno obravnav vseh pogodb. Eh, tukaj bi se mi zdela določba o nediskriminaciji pogodba bližje besedilu, eh, o katerem sta se dogovorila zakonodajalca. In pa še poročanje o transakcijah v RTS 15. 23 in 24 se je ESMA eh, dogovorila o mednarodnih identifikacijskih številkah za vrednostne papirje. To bi bila edina identifikacijska številka za vse inštrumente v okviru MIFID in MIFIR. Udeleženci na trgu imajo tukaj velike pomisleke, zlasti, ko gre za izvedbene inštrumente OTC, torej over the counter. Zanima me, zakaj ste se tako odločili, zakaj ste, se, zakaj ste zavrli možnost drugih identifikacijskih številk. No, bom ostal pri teh nekaj točkah, mislim, da je kritična predvsem časovnica. Besedo bi pa dal poročevalki v senci za SD. Anneliese Doc. Najlepša hvala. Najprej se zahvaljujem poročevalcu gospodu Ferberju za njegovo sodelovanje pri tem doseju, to zelo ocenim in še posebej hvaležna sem tudi za njegovo potrpežljivost. Pred nekaj tedni sem zbolela in zato prav gotovo nisem bila v pomoč v teh uh, pomembnih trenutkih. Prav tako se zahvaljujem za organizacijo tega sestanka, v tem pomembnem trenutku. Pod vodstvo gospoda Ferberja, to moram podariti, se je Evropski parlament držal svoje časovnice in držali smo se torej vseh časovnih omejitev. Skušala bom biti relativno kratka. Osredotočila se bom na dve vprašanji. Najprej prelog in eh, drugič pozicijske vrednosti. Strinjam se glede pomisleka oporočevalca o zavlačevanju. Seveda ni nobenega smisla v tem, da gremo naprej, ne da bi eh, razrešili nekaj stvari, vendar pa je prav gotovo obstaja določeno tveganje pri predlaganem pristopu in eh, to pošilja tudi določen signal širšemu regulativnemu kontekstu oziroma svetu. Najprej lepo pozdravljam željo poročevalca, da se organizira sestanek med službami komisije, ESMO in pogajalsko ekipo, tako da se bomo pogovarjali o tem, kako učinkuje ta časovni odlog. Moj glavni pomislek je, da govorice o podaljšanju časovnice kružijo že nekaj časa in kolegi to prav gotovo že veste. Nekateri menijo, da je to potencijalna priložnost za to, da se ponovno odprejo nekateri kompromisi, ki smo jih težko dosegli, torej Evropski parlament in različne institucije pred nekaj meseci. In eh, zelo me to skrbi zaradi tega, ker so nekateri vsebinski elementi Mifida še vedno zelo kontroverzni. In to ne more biti videno kot priložnost za ogromno lobistov, ki zauzemajo različna stališča, da ponovno odpirajo nekatera ta vprašanja in kot okno priložnosti to izkoristijo tudi za nadaljno vlaganje predlogov spremembe glede obsega podaljšanja te časovnice, mislim, da bi morali to omogočiti le za tiste vsebinske elemente, kjer eh, so stvari najbolj problematične in kjer se je treba soočiti z resnimi tehničnimi izzivi. To ne more torej veljati horizontalno za vse okrepe. Drugič, ko gre za trajanje tega podaljšanja, se strinjam s poročevalcem, ki pravi, da se moramo o tem pogovoriti podrobno. Prav gotovo bo zaskrbljujoče, če bo ta odlog predolg, v tem primeru bomo vs zagon izgubili. Kolegice in kolegi si bodo torej rekli, končno smo dobili ta odlog, tako se lahko za nekaj časa sprostimo in se k temu vrnemo čez nekaj mesecev. Potem pa se bomo soočali s čisto istimi težavami nekoliko pozneje v istem letu. To ni spremljivo, glede na obseg vseh težav, ki so vodile v MIFID in prenovitev MIFID-a. Najprej je bistvenega pomena, da ta dosje obravnavamo prioritetno, kot je ustrezno povdaril poročevalec. Zelo nakratko sem se želel dotakniti še vprašanja pozicijskih vrednosti in to je omenil poročevalec, z njim se moramo o tem še poglobljeno pogovarjati in hvaležno sem, da se je pripravljen o tem pogovarjati. Kot je povedal, je to vprašanje bistvenega pomena za Evropski parlament, tudi za mojo skupino. Kot se vsi prav gotovo spominjate, sem že ob več priložnostih omenila, da menim, da je osnovna vrednost, pozicijska vrednost eh, previsoka, če znaša 25 odstotkov. Eh, ta obseg naj bi se nekako skrčil z 10 do 14 eh, odstotkov na 5 do 35 odstotkov. Skrbi pa me tudi signal za nacionalne pristojne organe. Če bo osnova na 25 odstotkih, potem lahko določijo meje za likvidne pogodbe, ki so zelo visoke, nespremljivo visoke. Znova moram povedati, eh, navizujem se na stališče ESME, da bo rešitev na ta izziv to, da moramo zaupati nacionalnim pristojnim organom, da določijo ustrezne meje za nelikvidne pogodbe. Mislim, da že obstajajo določeni primeri, naprimer iz Francije, kjer se je sklenila pogodba ena največjih eh, korporacij, šlo je za energetsko podjetje v višini 35 odstotkov. Moti me je to, kar govorite o razlikah med Združenimi državami in Evropsko unijo. Seveda je to res, vendar pa moramo delovati v trenutnem sistemu. 25 odstotkov na komunitetnem trgu je ponavadi uh, eh, zgorna meja pozicijskih vrednosti, ne pa osnova. Želela sem podariti, da bi strani socialistov tudi želeli imeti osnovo više od 25 odstotkov. Obenem pa bi bilo dobro, da bi Evropska komisija ponovno upeljala merila glede nestanovitnosti uh, udeležencev na trgu. Ne bom o tem govorila preveč na dolgo in široko, strinjam se s poročevalcem, bistveno je to, kar zadeva odlog. Dobro je, da Evropski parlament zdaj sodeluje pri tej razpravi, je pa pomembno za celotno oceno učinkovitosti naše institucije, da sprejemamo ustrezne odločitve na primeren način. In veselim se tudi pogo pogovorov v prihodnosti z Evropsko komisijo in ESMO, zahvaljujem se poročevalcu za sodelovanje pred tem dosejem. Najlepša hvala zdaj pa K. Swinburne v imenu EKR. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, tudi jaz se zahvaljujem ESMI za obsežno delo, ki ga je opravila pri RTS-u to vsi cenimo, številni smo na tem delali več let in za misel odloga ni nekaj, kar smo pripravljeni zlaka požreti. Menim pa, da je MIFID prav gotovo zelo obširen dosej in že od samega začetka smo videli, da ne bo lahko doseči druge stopnje. V nekaterih eh, primerih določbe RTS bi se želela več jasnosti tudi glede odloga celotnega svežnja na samem koncu. Glavni pomislek pri celotnem besedilu zame je povezan z transparentnostnim režimom za nelastniški kapital. Že več let to ponavljam, sem že kot eh, pokvarjena plošča. Ni nobenega smisla v tem, da imamo projekt Unije kapitalskih trgov, če niti podjetja, niti države članice ne bodo imeli likvidnih eh, trgov za te finančne instrumente. Na prvi stopni smo želi opredeliti likvidnostni trg kot eh, trg prodajalcev in eh, kupcev in eh, zato mislim, da se moramo ponovno lotevati vprašanja ali desetkratna obravnava na dan, ki jih uporabljate za druge izpeljane finančne instrumente ali to morda ni bolje v smislu standarda za trgovanje z nelastniškim kapitalom potem naj bi dobili tudi bolj razumne omitve za SSTI. Očitno je meja zdaj tako določena, da to naj ne bi oviralo trgovanja, vendar pa tega nismo dosegli v tem predlogu. Na to bi se navezala tudi na nekatera vprašanja, ki so zapisana v dopisu eh, za ESMO po objavi RTS-a. Zanima me, kako se boste odzivali na vprašanja ki so bila navedena na koncu tega procesa, konec prejšnjega meseca, ali bi lahko dobili tudi bolj izčrpna odgovore na ta vprašanja. Pogajalska skupina Evropskega parlamenta je vedno predvidevala, da so trgi rasti nekaj, kar izhaja iz tega dela pri RTS 17, eh, pri tem standardu, ste se torej navezovali na rast trgov. To ne bi poenostavljali za MSP, ne pa jim še zapletali življenj. Zanima me tudi, kako naj bi delovali poročevalske zahteve v praksi. No, skrižni interesi seveda pravijo različno. Do 6000 podatkovnih pol naj bi se izpolnjevalo za poročanje o teh zadevah. Ne verjamem, da je to delo tako obsežno. Bi bilo pa dobro, če bi mi nekdo povedal, o kakšnem obsegu dela pravzaprav govorimo. Prav tako me zanima, kako je z najboljšimi izvedbenimi zahtevami, ali je to skladno z sistemom transparentnosti, kot je to predlagano za model RFQ. Kakšna je medsebojna povezava? Prav tako me zanima, kako je s kodeksom. ISN, ali naj bi s tem priglaševali vse izpeljane finančne instrumente in ali bi lahko predvideli nekoliko manj obremenjujoč način za poročanje o teh zadevah. Prav tako me zanima, kako naj bi poskrbeli za proces izmenjave vprašanj in odgovorov za ESMO, ali lahko zagotovimo transparenten proces tudi pri preučevanju tega postopka na Evropskem parlamentu. Prav tako me zanima, ali bi lahko povedali kaj več o tem, kar je bilo zapisano v dopisu med parlamentom in komisijo, ko gre za predtrgovinske določbe glede transparentnosti. sama sem že govorila o tem, da bi preložili ta svežen za eno leto, k temu bom dodala še nekaj komentarjev. Mislim, da je bistvenega pomena to, da zagotovimo, da se uporabljajo vsa sredstva, ki jih imamo na razpolago, zato da ponazorimo, da je treba z zapročenjem o podatkih začeti prej, tako da lahko izboljšamo kalibracijo pragov, da lahko izboljšamo sistem omejitev in da lahko izboljšamo opredelitev likvidnostnih instrumentov. Obenem pa uskladimo tudi standardizacijo podatkov, preden bomo začeli izvajati ta svežen v celoti. Seveda bi bilo dobro, da bi to delo opravili korektno, če tudi bo to trajalo dlje. Potrebujemo zaupanje v ta sistem. Če bo odlog pomenil, da bomo uporabljali boljši sklop podatkov za kalibracijo, potem prav. Prav tako mislim, da bi bilo dobro, da bi odlog oziroma preložitev uporabili tudi za preizkus modelov za transparentnost. Ta dodatni čas bi morali uporabiti učinkovito, zato da bomo poskrbeli za to, da ko bomo stvari začeli izvajati, bomo dobili tudi bolj pravičen, boljši sistem. Izvajanje MIFID-a bi moralo na koncu omogočiti pravične in učinkovite kapitalske trge za Evropsko unijo v celoti. Mislim pa, da bi morali stvari razvijati, vključiti v to tudi transparentnost in razkrivanje podatkov. Ne bi smeli delovati tako, da bi ovirali razvoj naših trgov obveznic. Če lahko uporabimo ta časovni odlog, mislim, da bi lahko to uporabili za to, da bi izboljšali izvajanje, za to, da bo tudi tranzicijsko obdobje potekalo bolj gladko. Ne moram pa potrditi odloga za celotni svežen, najprej moramo preveriti, ali bomo dobili načrt, s katerim bomo lahko izboljšali izvajanje. Najlepša hvala. Ok, zdaj pa v imenu Gue Fabio Demaz. Hvala. hvala. Rad bi vprašal Esmo o tem, odkdaj se zaveda težav pri izvajanju. Naš poročevalec je bil precej presenečen, kaj ti v preteklosti so vaše napovedi kazale drugače. Razumem, da obstajajo določene težave pri izvajanju vidikih IKT-ja in tako naprej. Ampak mislim, da to ni izgovor za regulativne organe, da ne opravijo svoje naloge. To je nekaj popolnoma drugega. Strinjam se za case Wimburn. Zbiranje podatkov mora biti začeto nemudoma, kajti kolikor razumem, ne gre za načelni problem, ampak prej za nek regulativni problem. No, uh, pogajalska ekipa je tudi večkrat pokazala svoje nestrinjanje z nekaterimi esminimi sklepi. Mislim, da tudi trenutni predlog ne bo dosegel osnovnih ciljev iz eh, MIFID-a. Komisija mora sedaj, um, sedaj eh, revidirati ER, ERMTS, eh, ko gre za te pozicijske vrednosti 4 na 10 in iz 10 na 25, to je sicer izboljšava, ampak še vedno ni dovolj in tukaj se strinjam s tem, kar je povedala Anna Lis. Nisem slišal prepričljivega tehničnega razloga za to, zakaj je trg v ZDA tako raznolik v Evropski uniji pa bi naj imeli tako hlapna pravila glede pozicijskih urednosti. Seveda moramo upoštevati razlike med posameznimi trgi, ampak to še ni razlog za to, da smo tako zelo oddaljeni od um, izkušenj drugih držav po svetu. Um, osnovne pozicijske vrednosti morajo biti niže od uh, 25 pri odprtih tipih obresti pa bi morali zastaviti drugačne vrednosti. Potem definicija ekonomsko ekvivalentno še vedno omogoča preveč izjem in eh, tudi za pomožne dejavnosti so mejne vrednosti zastavljene veliko previsoko. Eh, toliko z moje strani, če želimo ponuditi industriji nekaj več preglednosti, moramo pospešiti celoten postopek, ne smemo seti tega ping-ponga, kajti dlje, ko bomo vse skupaj odlašali, z več problemi se bomo soočili. Ni jasnega skupka podatkov, ni napovedi glede tega, kako bi na prihodnosti izgledal celoten proces. Hvala. Hvala Fabio, sedaj pa Filip Lamberts v imenu zelenih. Hvala lepa, Markus. Hvala lepa, da si v uvodni izjavi našel prave besede. Res to cenim. To sem želel povedati. Gospod Majo, če bi jaz delal za finančno industrijo, potem bi bil zelo zadovoljen za vašim delom, čeprav tega ne bi odkrito priznal. Vaše ekipe so opravile pomembno delo v zvezi z um, e RTS Ampak ob tem, kot je povedal Fabio, ste se zelo oddaljili od namena zakonodajalca. In naj vas spomnim na to, da vi niste zakonodajalec, vi nam pomagate, niste pa zakonodajalec. In še reko slišim, da, da sprašujete, Eh, o tem, ali lahko dobite še daljši odlog, potem eh, bi bil v finančni industriji zelo vesel, saj bi nam s tem dali prostor za eh, dodatno manevriranje. Mislim, da je napočil trenutek, da ti ljudje prozamejo svoje zaveze. Ali je težko izvajati MIFID? Da, ampak treba pritisniti na te ljudi. Ne dajte jim prostora ne, da, ne dajajte jim manevrskega prostora. No, ampak jaz nisem iz finančne industrije, sem zakonodajalec in sploh uh, nisem zadovoljen, niti malo. Kaj ti, mi smo se na vas obrnili za celo vrsto zahtev, povedali smo, kam bi našli ti uh, eh, RTS. In če vi želite biti zvesti željam zakonodajalca, potem ne bi smeli ignorirati vseh naših pisem. Mm, v svojih eh, predlogih niste prevzeli veliko naših zahtev. Najprej v zvezi z to matrico. Povejte mi, zakaj bi se odločili za odprte obrestne mere na mesto. Um, ehm, course, tako imenovanega deliverable supply. Uh, Se pravi, če se želite izogniti pozicijskim vrednostim, potem uh, lahko preprosto se odločiš za odprte obresti, potem je vse skupaj, obresti, potem je vse skupaj odprto. Če želite vse skupaj. Uh, um, če želite uporabljati nekakšne fiksne mejne vrednosti, potem bi morali upoštevati naš predlog. Vi pa tega niste naredili. Potem drugič, ko, izme, ko izmerite pozicijske vrednosti, gre za izmeritev nečesa. In to je sedaj pri vašem predlogu postalo tako specifično, da bi se spet lahko izognili tem pozicijskim vrednostim, lahko bi ustvarili nekaj, kar je zelo blizu eh, temu, eh, kar določa pozicijske vrednosti in potem se na ta način eh, temu spet izognem. spet način, kako se izogniti tem pozicijskim vrednostim, da uh, pač, da pač um, predložiš neko pogodbo, ki je sicer podobna, ampak ne čisto enaka in s tem potem spet spada na nek drug finančni trg in s tem spet olajšate delo um, akterjem na finančnih trgih. Potem eh, strinjam se tudi s tem, kar je povedal Marko Spiper o likvidnostnih trgah. Tudi 5 odstotkov je previsoka vrednost, če se skupaj primerjamo z ZDA. V ZDA bi bila omejitev za to 2,5, ne niti 5. Zato, dobro, morda ste nekoliko popustili pri vrednostih, ampak če se skupaj povežemo z osnovno matrico, z obsegom in z definicijo tega, kaj je pogodba, eh, pravzaprav pomeni, da eh, te pozicijske vrednosti enostavno ne bodo učinkovite. No, mm, še nekaj bi želel povedati. V prvem besedilu smo uh, zahtevali, da se upošteva volatilnost posameznih finančnih trgov in uh, trgov, s tem povezanega trga dobrin. Koncept uh, volatilnosti je bil uh, vključen v prejšnji osnutek, ampak izkazal se je za nekoliko volatilnega, ker je preprosto izginil iz besedila. Mogoče je to vaša definicija tega, ampak mi se s tem ne strinjamo. Uh, v 31. členu. Tukaj v osnovni zakonodaji pravimo, da bi morali upoštevati število in, veli, in velikost eh, sodelujočih na trgu. Vi upoštevate število, ne pa njihov obseg. In pa spet izjeme za, eh, za hedge sklade. Eh, tukaj omenjate ta pojem portfelja uh, hedge skladov in v ta portfelj lahko slačite praktično vse. Um, zato res ne razumem, zakaj bi morali tukaj predvideti izjemo za hedge sklade. No, lahko bi še nadaljeval, ampak verjetno ste že razumeli, da s vašim predlogom nismo zadovoljni, da sicer spoštujemo ESMO in druge nadzorne organe, ki smo jih pomagali vzpostaviti, ampak v tem primeru zelo mi je žal, ampak niste pravili svojega dela, ne pomagate zakonodajalcu, ampak prej pomagate finančnim trgom in zato vas ne plačujemo. Hvala lepa. Besedo sedaj spet dobi ESMA in potem komisija. Steven. Uh, thank you uh, for uh, the comments and uh hvala lepa za vaše komentarje. Ehm, no, številni ste rekli, da bi morali o tem še razpravljati. Zlasti pri teh zamudah bi bilo dobro, če bi se o tem še lahko pogovorili. Bodi si v takšnih eh, formatih ali pa v manjših eh, sestankih. Eh, res je, po tem, ko smo predstavili tehnične standarde septembra, smo dobili vaše. Eh, pismo in eh, želeli smo na to pismo odgovoriti tekom tega tedna. Eh, najprej splošne pripombe. MIFID 2 je zelo velika sprememba. Tukaj so neki elementi, ki bodo imeli negotove posledice za mm, kapitalske trge, za investitorje. Tako da videli bomo, kaj se bo zgodilo na finančnih trgih, potem, ko bodo obveljala eh, ta pravila. Seveda si moramo prizadevati za najboljše RTS, ampak razumeti moramo, da bodo nekateri učinki MIFID 2 eh, nepredvidljivi in videli bomo, kako bo to vplivalo na kapitalske trge, na investitorje in te standarde bomo lahko seveda sproti. sproti prilagodili, seveda, o pogovoru z vsemi tremi institucijami, kajti eh, za takšne spremembe potrebujemo vašo podporo. Kar se tiče te zamude, eh, razumem vašo kritiko. Naj povem, da po eni strani tudi sam nisem zadovoljen s tem, po drugi strani pa je takšna pač realnost. Seveda bi zakonodajalci želeli kar najhitreje spremeniti prejeti pravila in zakonodajo, ampak mi smo pa pač soočeni z realnostjo tukaj. In, pa, in razumem pa, da um, s temi zamudami niste zadovoljni. Pri dveh elementih moramo razumeti, kako so na nje vplivali te zamude. Najprej. Zamuda je odvisna od končne oblike uh, eh, RTS-ov. Že uvodoma sem povedal, da je to povezano predvsem z, pravi, z poročanjem o transakcijah, z preglednostjo in pa z pozicijskimi urednostmi. In ravno to so točke, kjer je bila odločitev o vsebini sprejeta zelo pozno. In vse skupaj je bilo odvisno seveda tudi od tehničnih standardov, ki so prav tako prišpevali k tej zamudi. Seveda. Uh, tukaj ne gre samo za vsebino, gre tudi za samo zapletenost oblike RTS-ov. Potem uvodoma sem povedal, da tako tukaj, kakor tudi v pogovorih z komisijo povdarjamo, da je vse skupaj povezano z vprašanjem zbiranja podatkov. Ampak to ni samo zbiranje podatkov, ki je povezano z nadzorniki. To je povezano tudi z eh, tržnimi mesti, z investitorji, ki bi morali dati na razpolago podatke in tako naprej. Res je, da moramo delati kar se da hitro in učinkovito. Ampak razumeti pač moramo, da bomo potrebovali za končni dogovor še nekaj časa, ampak do končnega dogovora bomo prišli leta 2016. Seveda moramo vzpostaviti pravilne sisteme in pri tem ne gre samo za ESMO, ne gre samo za regulatorje, ampak gre za interakcijo med eh, investicijskimi podjetji, med eh, tržnimi mesti, med pozicijskimi urednostmi, med zakonodajalci, nadzorniki. Vse to je povezano med seboj, če želimo, da bi sistem dobro deloval. Te podatke ne uporabljamo samo zato, ker želimo nadzorovati, kar, kaj se dogaja na finančnih trgih, ampak potrebujemo te podatke za delovanje trga. Zato potrebujemo te IKT sisteme, zato da bomo lahko določili, katere delnice so likvidne, katere niso likvidne. Se pravi, ne gre samo za potrebe nadzora in za potrebe razumevanja trga. Podatki so potrebni tudi zato, da trg sploh lahko deluje. Tako da sistemi morajo biti takšni, da bo trg dobro deloval in ko bomo imeli končno vsebino RTS-ov, eh, RTS ki morajo biti ki mora biti stabilna, pregledna in potem bomo lahko začeli vzpostavljati tudi te IT sisteme. Eh, no, um, obžalujem, da je prišlo do teh zamud, ampak istočasno smo soočeni z to logistično in praktično realnostjo, ki pač onemogoča Eh, začetek veljave že 1. januarja 2016. Še na določene pripombe bi se želel odzvati. Kako lahko izmerimo likvidnost in um, teh 100 tisoč evrov na dan kot poprečni tržni volumen in Um, še neka druga urednost. Prvič, to je kumulativno, dva dneva sama po sebi nista dovolj, gre za to kombinacijo dveh dneh 80 odstotkov in 100 uh, tisočih evrov. Um, torej, to je treba kumulativno izpolniti. No, na osnovi tega bo še vedno samo 5 odstotkov uh, trga delnic zadovoljilo tehničnim eh, standardom. No, lahko bi postavili više zahteve, strože zahteve za več tržnih dni, ampak to bo vplivalo na število delnic, ki bi potem um, bile zajete v tem sistemu preglednosti. V trenutnem sistemu preglednosti bo 5 odstotkov trga delnic eh, predmet eh, zahtev glede preglednosti. Ob tem moramo biti zvesti tudi cilju zakonodajalca, da bi poskrbeli za več preglednosti na trgu delnic. In pa še nekaj besed o pozicijskih urednostih. O tem bi lahko verjetno kaj več povedal Rodrigo. Veliko kritike je letelo na ta račun. Res je, da je to težka tehnična tema. Eh, povedal sem, da se vse skupaj razlikuje od ameriškega sistema. Pogled, povem, kako zelo se razlikuje. Pri ZDA gre za približno 28 pogod, pri eh, Evropski uniji pa gre za na tisoče pogodb ki bi postale predmet tega sistema. Potem ZDA se lahko tudi hitro prilagodijo, eh, hitro lahko prilagodijo pozicijske urednosti od tedna na teden. Uh, V našem sistemu pa bi to trajalo 9 mesecev, če bi prišli na sistem RTS. In pa res je, da treba zagotoviti tudi pravilno ravnoteže med tem, da ne prihaja do zlorab pozicijskih urednosti v trgu blagovnih izvedbenih instrumentov, po drugi strani pa potrebujemo likvidnost na manjših trgih. In poskrbeti moramo za to, da pozicijske urednosti na nje ne bodo negativno vplivali. Potem Eh, ZDA imajo tudi sistem informiranja o pozicijskih vrednostih. Oni so začeli pri, preglednost, pri preglednosti opozicijskih vrednosti, potem so šele začeli z omejitvami. V EU pa bomo neposredno uvedli omejitve in zato smo se odločili za takšen pristop. Eh, če bi lahko v določenih obdobji, če bi lahko v kratkem obdobju dobili informacije o tem, kako se trgi na to od, odzivajo in če bomo lahko prilagodili te urednosti, potem bomo, lahko to, potem bomo to naredili. Ampak podarjam, gre za tisoče pogod na mesto 28 pogod in gre za situacijo, kjer nimamo informacij o trenutnih eh, pozicijskih urednostih in moramo uh, brez podatkov o tem določiti te urednosti potem 25 odstotkov, to je referenčna točka. Istočasno vam lahko zagotovim, eh, No, pripraviti bomo morali mnenja, preden bomo določili pozicijske vrednosti in pri tem bomo upoštevali vse podatke, ki jih imamo na razpolago, tudi cilje so zakonodajalcev in mislim, da bomo na koncu um, prišli do neke urednosti 4,5 do 45 odstotkov. Sedaj dajem besedo še Rodrigu. Hvala lepa, jaz se bom se odzval na nekatere specifične pripombe, nekatere odgovore boste pa dobili v pisni obliki. Začel bom pri pripombah gospoda Ferberja o likvidnosti finančnih instrumentov. Vi ste rekli, da bi tukaj lahko prišlo do napake pri klasifikaciji. Mi se strinjamo z vami. Eh, seveda lahko tukaj pride do napačne klasifikacije finančnih instrumentov v sistemih, ki smo jih predvideli, bi ta vrednost bila ena četrtina in eh, maksimalno pet mesecev. Gospod, Ferber je vprašal, ali bi primarni trgi bili izuzeti. Tukaj je odgovor da. Pri stopni ena je zahtevano trgovanje na tržnem mestu in primarni trgi tej zahtevi ne ugodijo, tako da so te transakcije že izuzete. Potem uh, govorili ste tudi. After a deep analysis of all the alternatives, probably it's important to o tem, zakaj smo se odločili za določeno obliko poročanja. Um, tukaj ne gre za to, da bi skušali se odločiti za nek specifični standard. Govorimo samo o tem, kaj potrebujejo nadzorniki za svoje dnevno delo in za svoje dnevno delo potrebujejo nek poenoten standard, zato smo se morali za to odločiti. Uh, Zakaj ravno ta? Tukaj obstaja cela vrsta razlogov, ki smo jih pojasnili v končnem poročilu. Um, torej, uh, federalni sistem, ti kriteriji so obsežni in tako naprej in tako naprej. No, seveda pa so s tem povezani tudi določeni komercialni interesi, s tem tega se popolnoma zavedamo. Zato je nujno, da imamo sistem, ki je kar se da uh, objektiven in ISN se nam tukaj zdi najboljši, torej najbolj primeren uh, standard za proizvode, s katerimi trdujemo, trgujemo na, mm, ne samo na strogo tržnih uh, mestih. Eh, tudi o OTC-jih ne bomo poročali v okviru MIFID-a, tako da eh, to nima nič opraviti z tem. No, ampak tudi pri nekaterih drugih zakonodajah smo uporabili iste standarde. Kar se tiče samega obsega trga Evropske unije, ali bo ta podatek znan, kakor veste, na prvi stopnji ESMA ne more izračunati teh podatkov, ampak to bomo vseeno naredili. Kljub temu, če ti podatki ne bodo uradni, eh, lahko bomo s pomočjo teh izračunov ocenili eh, velikost trga v Evropski uniji. Eh, gospa Doc je poprašala o tem, ali regulatori nameravajo določiti stroge meje ali ne in ali bo tukaj francoski primer služil kot zgled. Naj povem, da je francoski sistem bil vzpostavljen devet mesecev, preden smo se dogovorili o prvem besedilu, želeli so prehod na strožji sistem, ampak Moram povedati, da francoski sistem ni združljiv z eh, sistemom, ki smo ga uvedli v prvi stopni, kaj ti hedge skladi tukaj niso izvzeti, tako da so vsi izračuni na drugi osnovi. In uh, eh, 38 je samo začetek uh, te, teh. Uh, pozicijskih vrednostih, ki lahko tudi padejo tako, da to ni kazalnik za to, kako bo ta sistem deloval v prihodnosti. Potem pripomba v zvezi z definicijo ekonomske enakovrednosti. Eh, ja, vem, eh, krajši moram biti. Ali je to preširoko ali preosko, ne vem. Težko je s to definicijo pokriti oba aspekta, ki sta ga omenila gospod Lamberts in Demasi. Uh, Eh, če je to vse skupaj preosko in so potem možne alternativne definicije, če je preširoko in potem lahko izvzamemo določene pogodbe. Eh, no, vi ste predlagali določen kriterij, ki pa ne bi izpolnil vseh kriterijev, ki smo jih, ki smo jih, ki smo jih eh, predlagali mi. Eh, gospod eh, Lambert je govoril o tem, da bodo določeni tipi pogodb vedno izuzeti, ampak eh, drugače pač ni šlo. In pa še tako imenovani portfolio hedging. Tukaj je treba zagotoviti celo vrsto kriterijev za to, da bi ta portfolio hedging potekal na primeren način in da transakcije ne bi bile tukaj vključene. Torej, transakcije, ki niso del hedgeskladov, ne bi bile vključene v ta portfelj. To smo zagotovili. Hvala lepa, upravičujem se, da sem moral biti strok pri času. Uh, no, ampak tudi gospod Melan želi odgovoriti na vaše vprašanje. Izvolite. You, um, be... Hvala, predsedujoči, zelo na kratko. Zelo pozorno smo poslušali vse te tehnične pomisleke ki so jih izrazili poslanci tu. Prav tako smo poslušali odgovore esme, zlasti glede omejevanj, pozicij glede preglednosti in likvidnosti na trgu obveznic in vse to je zelo koristno za naše notranje procese preučevanja, vse kar poteka sedaj. Sedaj moramo sprejeti odločitev, o rezultatih ESME. Sveda ob spoštovanju tu izraženih stališč. Glede datumov in rokov naj se odzovem na to, kar je rekla gospa Doc, nihče ne želi ponovno odpirati MIFID-2. Če bomo imeli zamudo, bomo verjetno morali imeti predlog s odločanjem ampak namen bi bil ta, da spremenimo datum in nihče ne želi prevzeti teh tvegan, ko bi posegali v dogovor zakondajalca. To bi bilo izjemno nevarno. Torej, komisija se res močno zauzema za to. Glede trajanja tega roka, to ne sme biti prekratko, prav tako ne predolgo. Če je to prekratko, potem obstaja tveganje, zlasti za tehnične informacijske stvari, da potem to š, preložimo še enkrat. In to bi bilo res grozno, izogniti se moramo temu tveganju. Če pa to traja predolgo, potem obstaja drugo tveganje, da izpustimo najpomembnejše trenutke in da potem ljudje niso več osredotočeni na naloge, ki jih morajo izpolnjevati in sicer v nacionalnih organih ali pa industriji. Treba je najti umestno pot med temi tveganji. Glede obsega teh rokov pa sem že rekel, da se komisija veseli prihodnje razprave s parlamentom, prav tako pa tudi s svetom in z ESMO. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi imeli tudi neformalni sestanek k malu, tako da bi videli, kako naprej. Thank you very much. Uh hvala lepa. Fabio, ali je to res zelo pomembno ali ne? Kaj te imeli bomo še druge sestanke? Ja, niste odgovorili na moje vprašanje, kdaj je sma seveda obveščena o teh preložitvah. To je ključno vprašanje za preglednost, to je vprašanje za komisijo. Ja, kaj sem skušal povdariti? Glede velikosti tega vprašanja, vse je bolj jasno, ko sprejmemo končno odločitev, kaj ti vsebina to določa. Kmalo potem pa potem pošljemo pismo in začnemo posvetovanje z Evropsko komisijo. Dva tedna po sestanku pravnega odbora. Pred mesecem dni se je to zgodilo približno. Ok. Dobro. Obvestil sem vas o mojih rokih in o tem, kdaj sem jaz prijel informacije, prijel sem jih prejšnji teden. Uh, In mogoče lahko to potrdimo na sestanku, ki ga bom pripravil s pogajalsko ekipo. Hvala. Hvala vsem, ki so sodelovali pri tej tako pomembni razpravi. Hvala ESMI, hvala komisiji za vse novice. Vse niso bile najboljše glede samih rokov in zamud, ampak glede vsebine pa lahko rečem, da je bilo veliko pisem in pripomb različnih kolegov in še vedno pripravljamo skupno pismo za pogajalsko ekipo in lepo bi bilo, če bi dobili tudi pisne odgovore na ta, na ta pisma. To je vedno boljše, kot pa če imamo le ustne odgovore. No, hvala lepa. Sedaj pa gremo na točko šest na dnevnem redu. Spodbojanje preglednosti sklevanja in konvergence pri politikah na področju davko dohodkov pravnih oseb v Uniji. Tu imamo dva poročevalca, Anneliese Doc in Ljudek. Niedermayer. Kdo bo začel? Sicer bom jaz odločil. <laughs> No, mislim, da gre za poročilo Doc Niedermayer, torej analiza dobi besedo prva. Ja, hvala lepa, predsedujoči. Upam, da lahko drugi začne gospod Niedermayer, tako da bova povsem enakopravna. Najprej hvala kolegom. Hvala kolegu gospodu Nidermajerju, njegovem zaposlenim sekretarijatu, vsem poročevalcem v senci. Ne vem, ali me poslušate, prosim. Hvala vsem, ki so posredovali predloge sprememb k besedilu. Seveda je bilo kar nekaj teh sprememb. Hvaležna sem tistim, ki so se toliko ukvarjali z besedilom procesi sprejemanja sprememb kažejo, da imamo pri večini vprašanj običajno konsens. To velja skoraj za vse politične skupine in poslance v tem parlamentu. Ta konsens kaže na to, da moramo reševati agresivno davčno črtovanje, kot smo videli pri nedavnem glasovanju v posebnem odboru. Vidimo tudi, kakšna je vloga vodstva v parlamentu na tem področju kajti tu že imamo nekatere zelo, zelo dobre rezultate. Nakratko sem želela kolega obvestiti o procesu. Seveda bo gospod Niedermayer dodal svoje komentarje. Sekretarjat se je res trudil, da bi ustvaril kompromisne predloge pri besedilu, kot so to posredovali kolegi. Kot vedno je bilo zelo veliko predlogov sprememb, veliko krat je šlo za ponavljanje. Včasih smo morali spremeniti formulacijo, ampak ohraniti usklajenost bestela in sebino. Upam, da kolegi lahko to razumejo, ko imamo takšne konsenze in ko želimo biti pošteni do vseh. Zelo na kratko bi rekla, da je tu nekaj področji, kjer so kolegi poslali takšna besedila, ki krepijo poročilo. Sodelovala sem s poročevalcem zato, da bi se trudila vključiti ta področja na pomenski način. Prav zaradi preglednosti smo sedaj predelali priloge. Tam je šlo za vse ta priporočila, ki so povezana z naslovi poročil. Potem bomo šli na preučevanje uvodnih izjav. Na začetku poročila so te uvodne izjave in potem imamo priporočila, ki ne sodijo v noben naslov, v noben razdelek. No jasno je, da je bilo tudi veliko pojasnil, to je bilo korisno, glede posledic agresivnega tančnega načrtovanja, glede ukrepov, ki se nanašajo na mala in srednja velika podjetja, tudi takšne pripombe smo prijeli, to je bilo zelo razumno. Potem bomo poiskali dodatne nasvete glede nekaterih stališč. Imeli smo predloge tudi o javnih naročilih, zato da bi razumeli, kaj kolegi želijo doseči s temi predlogi. Ampak to je bilo kar nekaj področji, kjer smo skušali doseči kompromise, kot sem že rekla prej, med različnimi stališči. Včasih smo imeli veliko različnih stališč kolegov o različnih vprašanjih. Recimo o CCCTB, Na koncu bi se ponovno zahvalila soporočevalcu in soporočevalcu v senci. Res se veselim razprave, ki jo bomo imeli s poročevalci v senci v prihodnjih dneh, zato da bi skušali zagotoviti najboljši možni kompromis pri teh spremembah. Prosim, da to upoštevate vse skupine. Mislim, da je to poročilo, ki ima dobro podporo velike večine političnih skupin v tem parlamentu. Upam, da lahko to ohranimo tudi pri glasovanju. Sedaj pa predajem besedo soporočevalcu. Kolega, želite kaj dodati? Hvala, Analiza. Ludek. Ja, hvala lepa. Na tudi jaz ponovim, da sem vesel za vaš čas in trud pri sestavi predlogov sprememb. Hvala, Analiz, za njeno sodelovanje. Hvala njeni ekipi in sekretarjatu. Kot je bilo omenjeno, je lahko poročilo precej boljše, če poštevamo vse predloge sprememb tako da lahko pojasnimo vsa odprta vprašanja in tako, da lahko bolje razumemo, zakaj gre, da je vse bolje usmerjeno. No, nekateri predlogi bodo seveda bolj problematični in o tem bomo odločali z glasovanjem, tako pač delamo. Poleg pojasnil smo prejeli veliko novih idej, ki zadevajo boj proti BEPS v Evropski uniji, in lahko vam zagotovim, da se trudimo po najboljših močeh, da bi to upoštevali. Z nekaterimi izmed vas bom v stikih, zato da bi imeli dodatno razložitev. Sedaj skušamo to vključiti, preučiti, če to dosledno z usmeritvijo poročila. In potem imamo lahko tudi dodatno pojasnilo. Glede postopka, drži to, kar je rekla analiz. Ukvarjamo se s kompromisi. Tudi priloga je del poročila, to je najpomembnejši del, to je zahteva za zakonodajalce in s tem bomo začeli na prihodnem sestanku s poročevalci v Sinci in upamo, da bomo pravočasno imeli tudi prvi niz kompromisov za razpravo prihodnji teden. Potem pa bomo nadaljevali s preambulo in potem s členi. Razprava s poročevalci v Sinci je zelo pomembna. Želimo si močne podpore in seveda boste prijeli vse informacije pravočasno. Mislim, da moramo doseči kompromise, zato da bi lahko imeli dobro poročilo in da bi to poročilo bilo dosledno. Če bomo glasovali vsem, lahko rečem, da bomo stežka kaj dosegli, kajti imamo 300 predlogov spremem. Torej, kjer se bo dalo, bomo skušali urediti kompromise, kajti mislim, da je pomembno imeti dosledno in jasno poročilo zlasti glede priloge, ne toliko v preambuli. Mislim, da to znatno izboljša možnosti, da bosta komisija in svet upoštevali naše mnenje zelo jasno. Izboljšati moramo situacijo tudi, ko govorimo o BEPS-u Evropske unije. Mislim, da je cilj ta, da imamo predloge, ki so dovolj jasni, ki lahko delujejo v praksi, ki so lahko dobro izhodišče za izboljšave na področju obdavčanja korporacij. Naj povzamem. Kot sem rekel, skušali bomo doseči kompromise, zato da bodo rezultati jasni in razumljivi. No, kaj imam v mislih, ko govorim o kompromisih? Ne kompromis med analiz in mano, med skupinami, ampak ne, da vključimo toliko skupin, kot se le da. Istočasno mislim, da se moramo truditi, da ne bi imeli nejasnih predlogov sprememb, kajti to lahko presega strukturo sedanje Evropske unije. To bi potem spodkopalo kredibilno sporočila, s tem bi tudi zmanjšali pravi učinek tega poročila na prihodno zakonodajo, zlasti pri programih BEPS-a. Naj pozam, veselim se dela v prihodnih dneh in tednih, ko bomo skušali zaključiti kompromise, ko bomo skušali o tem glasovati odboru Ekon. Upam, da bomo imeli dobro poročilo, ne le dobre predloge, ampak da bomo deležni znatne podpore v Ekonu in na plenarnem zasedanju. Veselim se stikov z vami, s poročevalci v senci, z drugimi poslanci, zato da bi poskrbeli za to, da vključimo tudi vaše ideje, kolikor se le da. Hvala lepa. Hvala, Ludek. Sedaj pa poročevalci v senci iz različnih skupin. Ben Luka iz Ikora. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govoril bom nemško. Najprej se zahvaljujem obema poročevalcema za dobro upravljeno delo. Z veseljem bom še naprej sodeloval z njima poročilo nasplošno ocenjujem pozitivno. Eh, sem pa pripravil nekaj eh, predlogov sprememb, ki bom jih sedaj na kratko opisal. Najprej imam pomisleke pri priporočilu A2, temu, tej oznaki Fair Taxpayer. Mislim, da to ni dobra ideja, kaj ti ta oznaka ni primeren ukrep glede na tajnost davkoplačevalcev in uh, davčnih zavezancev. To odpira vrata za nekakšne poljubne ukrepe, podjetja bi lahko z lobiranjem uh, Eh, vdavčenih oblasti dobila nekakšne, nekakšno konkurenčno prednost, ker bi jih državne prepoznali kot, prav, kot pravične davkoplačevalce, ne da bi lahko to oznako ustrezno preverili. Tako da mislim, da lahko ima ta predlog sicer lepe namene, ampak mislim, da bi se jim morali, morali odpovedati. Kar se tiče nujnega poročanja o davčnih ukrepih in avtomatsko izmenjavo informacij o davčnih sodbah, tukaj se moji politični skupini zdi pomembno, da te informacije dobi tudi komisija, dobiti bi jih moral generalni direktorat za konkurenco, kajti eh, tukaj ne gre samo za davčno vprašanje, ampak eh, je tukaj problematično tudi vprašanje nezakonite državne pomoči. Zato mora komisija dobiti informacije v zvezi s tem, tako da bo lahko preučila uh, sume nezakonite državne pomoči. Zato predlagam, da bi tukaj vključili uh, tudi uh, generalni direktorat za konkurenco. Potem oznaka izpada davčnih dobičkov, torej priporočilo A6, uh, Tudi to se mi zdi problematično, kajti bojim se, da bi tukaj lahko prišlo do politizacije procesa izračuna te davčne vrzeli. Davčna zakonodaja ni v pristojnosti Evropske komisije, eh, tako da tukaj obstaja tudi um, deficit na področju demokratične legitimnosti. Predlagam, da to črtamo kar se tiče, skup, kar se tiče mm, skupne konsolidirane osnove za podjetja, bo EKR eh, predlagala črtanje tega predloga. Kaj ti? Zdi se nam, da to posega v, mm, v davčno suverenost držav članic. Eh, tako meni moja skupina. No, jaz mislim, da je skupna osnovna konsolidirana davčna osnova za, poda, za podjetja sicer mm, dober predlog. Eh, dobro bi bilo, če bi imeli neko skupno osnovo, to skupno konsolidirano davčno osnovo za podjetja, kajti mm, tukaj ne gre za višino davkov, ampak gre samo za poenotenje te osnove. Zato mislim, da bi morali imeti oziroma mislim, da bi morali črtiti izjeme za majhna in srednja velika podjetja, kajti če bi izuzeli eh, MSP-je iz CCCTB, potem bi to lahko privedlo do nepravične konkurenčnosti. Um, osnova mora biti preprosto zastavljena na ta način, da bodo lahko to izračunala tudi majhna in srednja velika podjetja brez previsokih dodatnih stroškov in potem bomo imeli skupno osnovo za vsa podjetja. Potem uh, predlagali bi tudi, da bi generalni direktorat uh, za konkurenčnost uh, preoblikovali v nekakšno agencijo za konkurenčnost, torej da bi vse skupaj izuzeli iz komisije, tako da bi lahko zagotovili neodvisnost na evropski ravni. Tukaj gre za predlog spremembe k priporočilu B2. Potem predlagamo, da bi eh, črtali predlog C1, da bi imeli Um, evropski organ, ki bi nadzoroval davčne sisteme v eh, državah članica, kajti to krši načelo subsidijarnosti. Bi pa lahko sprejeli določene ukrepe proti podjetjem, eh, ki uporabljajo davčna eh, ki uporabljajo davčne oaze. Komisija bi morala preveriti, ali trgovinski sporazumi z državami, ki, torej ali lahko mm, prekličemo trgovinske sporazume z tistimi državami, ki uporabljajo davčne oaze, na ta način bi lahko pritisnili na nje. Potem tudi priporočilo D1 se nam ne zdi primerno, tukaj spet prihaja do nespoštovanja načela subsidijarnosti. So komisija bi tukaj prevzela neke pristojnosti, ki pravzaprav pripadajo državam članicam, zato bi morali to črtati iz poročila. In ne nazadnje, črtati bi morali vse tiste dele besedila, ki se ne, um, ne nanašajo na obdavčevanje podjetij. Tukaj je večkrat govora tudi o davku na dodani vrednost. Na dodano vrednost in uh, to pravzaprav presega naše pristojnosti. Eh, mislim, da bi se morali omejiti na obdavčevanje podjetij, ne bi smeli v to poročilo vključevati druge oblike davkov, kajti s tem bi prišlo do kršenja načela subsidijarnosti. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Lucke. Eh, für die liberale Fraktion. Hvala za liberalce. Hvala lepa. Poročevalca skupine Alde ni. Tako da nadaljujemo z Mekatijem iz Gue. Tudi ga ni tukaj. Okay. Have... Izvolite besedo. Thank you. Um... Hvala predsedojoči, hvala poročevalcu oziroma obema poročevalcema. Člani smo preučili predloge spremembi in tu vidimo določene konflikte, s katerimi se bomo vsi soočili pri nekaterih vidikih, ki so za nas bolj pomembni. Nekatere vprašanja so bolj žgoča, seveda, in tu vidim dvoje ključnih vidikov pri tem davku dobička pravnih oseb. Pomembno je upoštevati poštenost in se mora biti tudi pregledno pri plačilih, zlasti za državljane in tiste državah, kjer je veliko multinacional, kjer delujejo. Potem imamo še drugo ravnovesje in sicer gre za vprašanje glede načela subsidijarnosti in soverenosti. V predlogih sprememb smo skušali zagotoviti to ravnovesje. Vse je treba popraviti za to, da bi poskrbeli, da so informacije, ki so pomembne za državljane in vlade, javne. Na najbolj izražen način. Vse informacije morajo biti na voljo, istočasno pa moramo zaščititi pravice vlad pri določanju svojih davčnih stopen, vključno s tistimi, ki veljajo za davek od dobička pravnih oseb. Videli smo veliko vlad, ki so recimo ponovno vzpostavile sisteme, recimo na Jrskem, tako da nekateri ne bodo plačevali svojega davka. Ampak videli smo tudi najnovejši zakon o financah pri nas. Ampak kaj je najbolj ključno za nas pri predlogih spremim? Kakršne koli mehanizme vladne že imamo, morajo biti ti dobri za državljane v tiste države in posod po Evropski uniji. Državljani morajo iz prve roke ugotoviti, zakaj gre, kako se pobirajo davki, koliko se jih plača in kam gre to. To je treba povezati z našimi najpomembnejšimi vprašanji, ker ne bomo popuščali, gre tudi za pravice vlad, suverenost. Če je treba, potem moramo povišati davek od dobička pravnih oseb. To je za nas res zelo pomembno vprašanje. Poslali smo kar nekaj predlogov sprememb, prosimo pa poročevalca naj poskrbita za to, da imamo pravo razpravo o oblikovanju kompromisov, tako da bi lahko imeli takšno poročilo, kjer se lahko kolektivno strinjamo o tem. Tako da bi lahko parlament oblikoval takšen dokument, ki ne bo deležen podpore le v tej hiši, ampak bo dobil podporo tistih, ki so nas poslali sem. To so državljani naših držav članic pozivam k temu, da smo previdni, zlasti v večjih političnih skupinah. Treba je preučiti kompromise, ki mogoče niso deležni podpore v tej hiši, kajti potem je to lahko zavrnjeno strani sveta, vlade in tako naprej. In to bodo potem zavrnili tudi državljani, tega pa si ne želimo. Hvala lepa. Moli za zelene, hvala. Hvala obima poročevalcema. Seveda imam dobre namene, hvala za dobro pravljeno delo. Včasih imamo nesporazume ne le v skupinah, ampak tudi med skupinami. To je problematično področje za nas, težko bo najti rešitve. Začela bi s komentarji o procesih, predam bom še na podrobnosti glede naših predlogov sprememb. Ta proces smo začeli s sestanki poročevalcev senci, z nekaterimi dvostranskimi sestanki. To je bil konstruktiven način dela pred poletjem. Ampak kot poročile naprej, ni bilo več sestankov poročevalcev. Vem, da bomo imeli tri sestanke čez nekaj tednov in to pozdravljam. Ampak analiza je omenjala kompromise, ki jih sestavlja sekretarjat. Ampak moje skupine, druge skupine je nekaj pomislekov, da dve največje skupine parlamenta sestavljata kompromise. Če se to dogaja, je to nasprotju z duhom dela tudi, vse je treba vključiti v to oblikovanje kompromisa od začetka. Kot predstavnica en izmed manjših skupin lahko rečem, da nas to skrbi in to bi povdarila. Vidimo predloge, vidimo, da jih je veliko, kot je Annelisa omenila, vidimo, da so tu razhajanja med samimi skupinami. Tu vidimo, da imamo tudi nacionalne ločnice vseh političnih skupin. Mogoče nas to ne sme presenetiti, gre za sporno vprašanje nacionalni in evropski ravni. Ampak povdariti moram, da je to takšno vedenje, proti kateremu se moramo boriti, kajti vsi moramo delovati interese evropskih državljanov, ne gre za nacionalne interese in le ko delamo za evropske državljane, lahko eh, res poskrbimo, da ne bo več teh igric korporacij, kajti največje izgube evropski državljani. Ne bi radi tekme med državami, ko gre za davčne stopnje. Ne želimo teh razhajanj in ločnic. Ne želimo lojalnosti nacionalnim politikam. To ne sme biti pomembno. Kajti na vrhu je lojalnost za evropski državljan. Želimo pošteno obdavčanje in ne nacionalno ločevanje. Želimo podariti, da je konkurenčnost pomembna. Konkurenčnost med podjetji mora temeljiti na inovacijah, na storitvah in blago. Ne gre za to, da tekmujemo glede davčnih inovacij. Ne gre za to, da države tekmujejo tem, katera podjetja pritegniti. Ne, tega ne želimo imeti na enotnem trgu. Ne takšne konkurenčnosti. Sedaj pa sebi na predlogo sprememb. To, kar nas najbolj skrbi, sploh ni omenjeno v poročilu. Gre za velika štiri svetovalna podjetja. Menimo, da so ta štiri podjetja v spredju, kajti to je dobro za njih. Največ prednosti imajo. To se je omenjalo v poročilu in menimo, da to potrebujemo. Potrebujemo močne predloge, tako da bi prekinili takšne prakse takšnih računovodskih podjetij. Imamo predlog 3 na 4, da bi razbili monopole teh podjetij in da bi preučili na skrižje interesov. Glede konsolidirane davčne osnove ne gre za to, da bi ponovno posredovali komisiji omiljene predloge. Ne gre za to, da bi podpirali nacionalne interese, kajti v zadju imamo vlade in poslanci tu nismo člani vlad. Gre za to, da pritisnemo na komisijo, da bi dosegli CCCTB. Bojim se, da ni dovolj ambicij v tem poročilu. Ne še. Nekatere predloge moramo sprejeti zato, da bi pokazali, da smo vodilni, da ne sledimo komisijo. Krpiti moramo komisijo in uporabiti moramo brez državljanov, da bi to prenesli na komisijo. To je pomembno v pogajanjih s svetom, kajti vemo, da imamo tam večinoma blokado pri najboljših predlogih. Potem pa žvižgači. Pomembno se je spomniti, da odbora sploh ne bi imeli in bili bi v veliko šipkejšem položaju, če ne bi prijeli informacijo Antoana Deltura. Zelo pomembno je, da imamo močno zaščito za žvižgače. To moramo omeniti v poročilu imamo zaščito, ampak to želimo okrepiti v končnem poročilu in končno glede poročil v posamičnih državah. To se nam zdi velika prednost tega poročila, veseli smo, ko to vidimo. Zdi se, da se vsi strinjamo glede tega, naj bo to največji prispevek tega parlamenta na področju preglednosti v davčnih zadevah. No, kot sem rekla, vesela sem, ker imamo sedaj tri sestanke poročevalcev v senci, verjetno bomo imeli zanimive prijatelje razprave, čeprav se ne strinjamo vedno, ampak rada bi da se vrnemo k duhu oblikovanja kompromisov. Na mesto večine treba razumeti, da imamo razliko med kompromisi in konsenzom. Osebno bi se raje izognila lažni konsenzom. To je slabše, kot če se jasno razhajamo pri načeli. Hvala. Hvala. Gospa Angato, sedaj pa FDD, Marko Cani. Hvala, predsedojoči. Zahvaljujem se obima poročevalcemu za konstruktiven dialog. Videli smo, kako je bilo. V razpravi so se oblikovali pomembni elementi, tu smo imeli tudi pomembne vidike, pri katerih bi lahko dosegli skupni dogovor. Tako da je to zelo pozitivno z moje strani. Na kratko bi skušal povzeti tiste točke, ki so zame temeljnega pomena. Potem bi bil zelo vesel, če bi bilo to prisotno tudi v kompromisih, ki jih boste predlagali za razpravo. Torej, menim, da imamo tu dve temeljni točki, ki jo je treba izpostaviti. Gre za pojem preglednosti in to postaja vedno bolj temeljno ko govorimo o teh težavah, kajti tisti, ki so sodelovali pri delu odbora taksi, vedo, kako težko je bilo preučevati dokumente in imeti informacije o takšni tematiki. Tako da mislim, da potrebujemo poenoten pristop, ki temelji na preglednosti. Potem imamo poročila po državah, seveda mora biti to javno, skušati moramo stabilizirati okvir. Tako da bo tudi branje bolj enostavno. To je zelo pomembno, zlasti, ko govorimo o finančni zakonodaji, o razkritju finančnih informacij, velikih korporacijah, velikih bank. Takšna razkritja so pogosto zelo zapletena in poročila po državah morajo biti javna. To je zelo pomembno imeti moramo okvir za to, da bi lahko to lažje brali. Ne le tehnični strokovnjaki, ampak tudi navadni državljani. Potem še nekaj, kar je bistveno. In sicer to, da moramo oblikovati pogoje konkurenčnosti, ki mora biti skupni za vse vrste podjetij znotraj Evropske unije. Torej mislim, da potrebujemo močen pristop, močen predlog, tako da bomo okrepili šibke točke komisije glede CCCTB, To je zelo, zelo pomembno. Treba oblikovati takšne pogoje, da bodo skupni vsem 28 državam Evropske unije, potem pa lahko to pustimo nekaj diskrecijskih pravic državam članicam, da potem stabilizirajo svoje davčne osnove za podjetja. Ampak izhodišče mora biti skupno za vseh 28 držav članic. Tako da tu ne bo diskriminacij, če bodo podjetja iz ene države delovala drugih državah. No, seveda, kar zadeva DDV, to ni tema tega poročila, to obžalujemo, kajti to je še ena pomembna težava glede davčne utaje. Tu ni usklajevanja v Evropi, ampak tu je treba preučiti še nekaj v luči preglednosti. Zdi se mi pomembno vključiti tudi to zahtevo, da bi imeli javni evropski registr informacij o podjetjih. Danes to ne obstaja, ni takšnega sklejevanja, ni izmenjave, ni skupne baze podatkov o informacijah podjetij, ki delujejo v Evropski uniji. Pogosto je težko dobiti podatke iz nacionalnih baz podatkov. Torej, potrebovali bi javni in pregleden registr na evropski ravni v teh informacijah, to je zelo pomembno. Potem tiste točke, ki jih najbolj pogrešamo v tem poročilu, to, kar smo mi predlagali v naših predlogih sprememb, gre predvsem za dva vidika. Najprej imamo vlogo bank, seveda so banke imele in imajo še vedno zelo pomembno vlogo pri skrivljanju konkurenčnosti, pa tudi pri pomaganju podjetjem in velikim korporacijam, da se izogibajo davkom, da selijo velike količine denarja iz ene države v drugo, tam, kjer je pač obdavčenje nižje. To poročilo in poročilo odbora taksi govori o davčnem svetovanju, ampak To je pomembno pri bankah, to omenjate in to se mi zdi vedno zanimivo, ne glede na to, kakšen pritok nezakonitega ali zakonitega denarja imamo, gre tu vedno za bančne transakcije. Tako da moramo banke in finančne institucije, ki delujejo znotraj Evropske unije, prositi za popolno preglednost. Kajti, če bomo lahko izsledili takšne pretoke denarja, potem nikoli več ne bomo mogli imeti laži glede virov denarja, glede prekrivanja tega denarja. Torej, rad bi imel nekaj bolj pomembnega glede uloge bank pri tej temi. Potem še nekaj, kar je pomembno. Mislim, da bo težko doseči dogovor, ampak naj vseeno omenim, vsak dan vidimo, kaj je vedno bolj pomembno obstajala in no, še vedno obstaja jasna politična volja nekaterih predstavnikov, nekaterih držav članic, ki nočejo rešiti teh težav. To vidimo tudi v časopisih. Pred nekaj dnevi smo videli v nekaterih tednikih oziroma v nemških časopisih, da so nekatere države članice prepričale sprejeti dogovore na svetu glede tega obdavčanja pravnih oseb. Torej, bilo bi zelo pomembno, da ne kažemo s prstom to, ampak treba je videti, treba je videti, kdo noče rešiti težav, kdo hoče še naprej delovati na tak način. Seveda, to ni več vzdržno, to je jasno. In potem še zadnja točka, to je povezano s temo o bankah. Seveda, potrebujemo tudi priporočila glede nadzora in tudi glede sankcij za tiste, ki ne spoštujejo zakonodajnih pravil. Seveda potrebujemo skupno opredelitev glede davčnih oaz, glede držav na črnem seznamu, to je vse nujno potrebno. Prav tako je treba ponovno prositi za predlog o sankcijah postopoma za podjetja in za finančne institucije, ki ne spoštujejo pravil glede preglednosti, ki ne sodelujejo in ki še naprej delujejo v državah, kjer imamo potem lahko državani, ki so na črnem seznamu. Potem Imamo vprašanje o žvižgačih, kot je to že omnila kolegica iz skupine zelenih. Brez njih danes ne bi bili tu v Evropskem parlamentu in ne bi govorili o tej temi celotni Evropi. Torej, pomembno je, da imamo takšen predlog, da bomo lahko Evropski uniji vplivali na komisijo, tako da bomo imeli takšno evropsko zakonodajo, ki bo močno ščitila takšne osebe ker sem italijan, mi dovolite naj nekaj predlagam. Tudi mi imamo takšno zakonodajo, ki je lahko včasih porabljena kot najboljša praksa in tu imamo odlično zakonodajo za zaščito prič. Recimo to uporabljam pri nas pri mafiji. Tisti, ki priča proti mafiji, so zelo dobro zaščiteni. In takšna močna zakonodaja se lahko predlaga tudi za zaščito takšnih oseb, torej žvižgača. Hvala. Vielen Dank. Äh, für die ENF sehe ich niemanden. Es hat sich auch. Najlepša hvala. Nihče se ne javlja v imenu ENF. In vendar, izvolite, gospod Fernandez. Najlepša hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se za delo poročevalcem. Govoril bi v svojem imenu, pa tudi v imenu gospoda Hargija, ki je vložil več predlogov sprememb pri tem poročilu. Ena težava, ki se očitno poraja pri stališču Evropskega parlamenta glede davčnih oaz, je to, da jih je treba opredeliti na osnovi objektivnih meril. Ramon Harge in jaz sva vložila predloga sprememb, na osnovi katerih naj bi torej določili sklop meril. Te je mogoče razširiti ali pa zožati, vendar pa potrebujemo nekakšno najboljšo prakso, ki nam bo omogočala, da ugotovimo, kaj davčne oaze sploh so. V nekaterih primerjih so davke zelo nizki ali pa skoraj nični in davčne pravice se podeljujejo nekaterim nerezidentom, ki potem tudi niso vključeni v sistem avtomatične izmenjave informacije, potem se potem snujejo tukaj eh, skrivna davčna stališča, ad hoc priznavanje statusa bančne skrivnostnosti, potem se tukaj eh, škodi oziroma grozi žvižgačem in tako dalje. Ta seznam bi lahko v obsegu uh, povečali ali zmanjšali. V vsakem primeru pa potrebujemo seznam kriterijev, na osnovi katerega lahko jasno opredelimo, kaj davčna oaza sploh je. Prav tako se strinjamo, da se določi evropska davčna številka Davčne agencije pa morajo sodelovati pri tem procesu. Morda bi lahko ustanovili tudi skupni organ, ki bi si ogledoval primere čezmejne davčne zlorabe. Ogledali bi si seznam kriterijev, na osnovi katerega opredeljujemo davčne oaze in tako dalje. Evropski parlament se ne bi smel slepiti v tem primeru, nekatere stvari moramo jasno izraziti, parlament je ne na zadnje le so zakonodajalec. Gospod Šojbel je obiskal odbor Ekon nedolgo nazaj in začeti se moramo spraševati, ali moramo soglasno sprejemati odločitve na svetu glede tega ali ne. Se pa zahvaljujem poročevalcem za to delo. Doch, Herr Sand. Gospod Sand, izvolite. Čisto kratka pripomba, gospod predsedujoči, predlagal bi, da glede na to, da imamo tukaj manjšino evropskih poslancev oziroma poslank, ki ima mešane občutke glede tega vprašanja, vsi si pri zadevamo za transparentnost, vendar pa nismo približeni glede konvergenčnosti. Na koncu besedila se konceptualno ločuje dva pojma in sicer to, kaj pravzaprav zadeva transparentnost in kar zadeva konvergenco. Glasovali bi torej lahko da transparentnosti in ne nujno da konvergenčnosti. Usklajevanje je mešan koncept, ali gre tukaj za usklajevanje transparentnosti, ali gre za konvergenčnost davčne politike. Če gre za usklajevanje transparentnosti, potem da, če gre pa za usklajevanje konvergenčnosti, uh, in eh, enako usmeritev tudi pri davčnih stopnah, potem mislim, da bi morali reči ne. V vsakem primeru bi morali konceptualno ločevati to na osnovi besedila, tako da bo oboje jasno. To bi bilo koristno. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa lahko ponovno predamo besedo poročevalcem. Kdo bo začel? Ludek. Izvolim čisto na kratko, najprej povem, da cenim razpravo, s katero smo izlučili številna vprašanja, o katerih se bomo gotovo pogovarjali v naslednjih nekaj dneh. Res sem prepričan, da bi v okviru sestanka poročevalcev senci lahko osvetlili nekatere kompromise. Moramo pa prevzeti tudi odgovornost za to, da kar predlagamo dejansko predstavlja kompromis. Kompromis pomeni, da je to sprejemljivo za večino političnih skupin. Delati moramo torej s tem v mislih in mislim, da nam lahko to tudi uspe. Le s kompromisi lahko dobimo dobro in dosledno poročilo, ne pa da bomo glasovali o 300 tiha predlogih sprememba. Vse, kar ste povedali danes, bomo obravnavali. Upam, da se bomo pogovorili tudi o predlogu glede vsebine in dokazov. Moramo dobiti formulacijo, ki bo bolj jasna, tako da bomo lahko na osnovi priloge podprli poročilo in ga ne spodkopavali. Pri dokazih moram povedati, da BEPS-a nismo ustvarjali mi, OECD in eh, G20 eh, sta se s temi programi eh, ukvarjali že več kot dve leti, zdaj pa se pogovarjamo o tem, kako bi najbolje dobili najboljši odziv na BEPS. O tem se pogovarjamo že dolgo, ta program preučujemo že dolgo časa in moramo se učinkovito odzivati. Še nekaj skrbnih besed, veselim se nadaljnih razprav, upam, da bo poročilo jasno, razumljivo, dobro in zato bomo dobili verjetno tudi podporo. Najlepša hvala. Ludek in Analiz. Zdaj izvolite. Najlepša hvala, ne bom preuranjeno govorila o kakršnikoli razpravi, ki se bo odvijala eh, za vrati sestanka poročevalcev v senci, bi pa želela nekaj pojasniti v pozavi s tem, kar so povedali kolegi in kolegice. Ti komentarji so bili seveda zelo koristni. Najlepša hvala. Čisto na kratko, gospod eh, Luker je upozoril na številne pomembne točke. Najprej v povezavi z označbo pravičnega davkoplačevalca. Mislim, da bi morali tukaj pojasniti, da mora biti to robusten, objektiven proces. Lahko bi razmišljali o ustrezni formulaciji, na osnovi katere bi bilo to besedilo bolj sprejemljivo. Potem pa vprašanje korporativne davčne vrzeli, predlog spremembe 6. Mislim, da je težava to, da se to vprašanje že politicizira in mislim, da bi morala komisija zagotoviti bolj robusten proces, tako bi nekaj te politizacije lahko izpuhtelo. Že tako ali tako imamo določene zneske, ki se uporabljajo skupaj, vendar pa jih vsi ne spoštujejo. O tem se še lahko pogovarjamo. Potem pa še vprašanje vloge komisije v mednarodnih sporozumih iz C1. Povedati moram, da se trgovinske sporazume obravnava na koncu C3 tako da smo to morda že upoštevali v besedilu, vse pa o tem lahko še pogovarjamo in še zadnje povezano z oprostitvami davkov. Tukaj se je pojavila potreba strani držav članec in drugih akterjev, da stvari pojasnimo, da komisija objasni tudi okoliščine, v katerih so oprostitve primerne ali pa ne. Moje mnenje je, da tukaj morda ne posegamo nujno v suverenost držav članic, ampak zagotavljamo določeno stabilnost, ki bo koristna za države članice. Se pa o tem lahko še pogovarjamo. Mislim, da bi bilo to dobro. V pozavi številnimi komentarji Meta iz Eguje strinjam se absolutno s tem, kar si povedal. Moramo zagotoviti ustrezno ravnovesje, pa tudi transparentnost je zelo pomembna. Moramo biti kristalno jasni, to poročilo ne zajema vprašanje minimalnih in največjih davčnih stopenj. To ni vključeno v to poročilo. In moram ponoviti, to je povedal tudi gospod Sanz, da v tem besedilu ni nič formulacije, ki bi govorile o najnižjih ali najvišjih davčnih stopnjah. To moramo pojasniti, prav gotovo je to kontroversno področje za nekatere kolege in kolegice trudimo si zagotoviti, da bomo manjše skupine vključili v ta proces, kolikor bo mogoče, s tem se navizujem na dokumentarje Moli. Ravno zaradi dejstva, da imamo veliko predlogov spremembo, se je moral proces začeti na tehnični ravni in eh, generalni sekretarjat je skušal unesti nekaj reda v ta postopek, zagotoviti stališče, ki bo kompromisno. Ti kompromisi pa naj ne bi povzročala povzročali lažnega konsenza, o katerem si govorila. S tem smo skušali vključiti čim več političnih skupina, tako da bomo dobili tudi besedilo, ki bo spremljivo za vse. Potem pa še vprašanje, ki zveja velike štiri računovodske firme oziroma podjetja, o tem govorila Moli. Tukaj gre za razlike v stališčih eh, poročevalcev v senci, moramo se pogovoriti s poročevalci v senci, morda tudi na plenarnem zasedanju. Tukaj se prav gotovo izrisujejo različna politična stališča. Potem pa še CCCTB, o tem je prav tako govoril gospod Zani. Mislim, da se moramo o tem pogovoriti kot skupina poročevalcev in poročevalcev v senci. Jasno je, da komisija trenutno sprejema dvostopni pristop k uvajanju CCCTB-ja. Sami bi si želeli hitrejši, neposrednejši pristop. Moramo pa oblikovati tudi formulacijo, ki bo resno imali zakon na Evropski komisiji kot eh, drugod, torej drugi akteri. Ne vemo pa, kako ne bi to opisali. Potem pa še povezavi z žvižgači. Veliko tega besedila je nekakšno pojasnilo, ki nam je v pomoč, mogoče si pri nekaterih področjih manj lahko pomagamo glede tega, bi pa potrebovali morda sklad za žvižgače, o tem se lahko pogovorimo ponovno s poročevalci v senci. In še točka, ki zadeva transparentnost, o kateri je govoril gospod Dzani. Mislim, da naj bi se o tem pogovarjali tudi v odboru za kodeks ravnanja. Tudi to bi nam bilo lahko pomoč. Tisti, ki smo prebrali nekatere dokumente iz tega odbora, prav tako menimo, da bi bilo to zelo dobro vključiti. Potrebujemo pa še več informacij z vaše strani glede informacijskega registra podjetij, kako bi to delovalo. To bi bilo koristno zato, da bi si lahko bolj zamislili, kaj ste predlagali v pozavi s tem. Potem pa še vloga bank. To se pojavlja v besedilu, ki je vezano na politiko proti pranju denarja, o tem se bomo še pogovarjali tudi v skupini poročevalcev Senci. Pa še nekaj zadnjih pripomb, glede, kar so povedala zadnja dva govorca. Prav gotovo se strinjam s tem, kar je gospod Fernandez povedal o davčnih oazah. Dobili smo že nekaj besedila glede tega, da bi morali identificirati merila za opredelitev davčnih oaz, več kolegov in kolegic je to predlagalo, to si moramo ogledati. Ključno bo to, da presežemo pristop OECD in mislim, da se v parlamentu vsi strinjamo glede tega, obstaja torej konsens. Pa še nekaj bi želela povdariti, upozoriti, ker pa je to gospod Sanc. Poročilo je že strukturirano, v treh delih. Imamo priloge, priporočila glede transparentnosti, usklajevanja in konvergence. Moram pa povedati, da ko govorimo o konvergenčnosti, poročilo ne zauzema stališča glede najnižjih in najvišjih davčnih stopenj. Konvergenčnost, o kateri govorimo v tem poročilu, zadeva zagotavljanje usklajevanja procesov vseh informacijskih sistemov in opredelitev, zato da se bo konkurenca izvajala za odprtimi vrati, tako rekoč ne v ozadju. Upam, da bodo kolegi tudi na ta način interpretirali to besedilo in da bodo lahko te točke upoštevali. Hvala za vse pripombe. Najlepša hvala, Anelise. No, glasovali bomo o tem 1. decembra. Upam, da bodo va, vaša pogajanja uspešna. Na plenarnem zasedanju januara ne bi prav tako govorili o tej točki, oba poročevalca pa bi se želela to obravnavati morda še to leto decembra v Štrasburu. Vendar pa to pomeni, da moramo res 1. decembra glasovati o tem, sicer eh, ne bo nobene možnosti, da bi o tem glasovali na plenarnem zasedanju v Štrasburu decembra. Torej vse zadevne politične skupine prosim, da vložijo v strud v pripravo te točke na za obravnavo na plenarnem zasedanju. No, s tem se lahko lotimo že poročila Silvi Gulaja, če je kolegica pripravljena. Gre za točko 7 na dnevnem redu. Vloga Evropske unije v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov. Naša poročevalka je, kot že povedano, Silvi Gular in s tem že predajam besedom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, za to čas. Uh, vsem, no, vseeno bom spregovorila v francoščini, imamo seboj tudi dobre tolmače. Zahvaljujem se vsem, ki ste vložili trud v predloge sprememb. Upam, da vsi poslušate. Ali ste bili to poročevalci v senci ali tisti, ki ste sodelovali z njimi. 100. 77 predlogov sprememb imamo, več eh, sestankov poročevalcev v senci ne bi imeli, jutri bomo imeli tudi enega, pogovarjali se bomo o splošnih vprašanjih, preden se bomo lotili redakcije kompromisov. Štiri pripombe bi imela, potem pa še en sklep. Prva pripomba zadeva eh, časovni eh, rok za ulogo predlogov sprememb. Evropska komisija je oblikovala zakonodajno besedilo na osnovi 138. člena pogodbe. Gre za reprezentacijo Evropske unije oziroma evroobmočja, to moramo upoštevati določen število predlogov spremembe so podpirali sklic na ta zakonodajni akt ali so bili proti. Imamo torej določeno pravno podlago, na katero se je naslanjeno in gotoviti moramo, ali se strinjamo glede tega tudi med poročevalci v senci. Moramo pa eh, povedati tudi javno, da bi bilo mm, kako prijazno priznati, da je Evropska komisija to predlagala in na to izrazi tudi, ali se s tem strinjamo ali ne. Potem imeli smo tudi določene predloge spremembe glede transparentnosti. Različne predloge smo dobili strani kolegic in kolegov. Tukaj gre za različne stopne poglobljenosti, Sven Gigold je uložil največ truda v tem smislu. Vsi se strinjamo glede tega, da je treba izboljšati preglednost, potem pa bomo ugotovili tudi, kaj bo najbolj izvedljivo pragmatično gledano. Ali bomo torej imeli poročilo na pobudo tega Evropskega parlamenta, ali bomo podrobno to določali, ali se bomo govarjali o splošnih načelih, med sabo se moramo torej pogovoriti. Konsens mislim, da se že izrisuje. Zaenkrat moramo ustrajati na dejstvu, da nekatere organizacije morda ne pripisujejo dovolj velike uloge vprašanju transparentnosti za potrošnika, za zaposlene v tem sektorju. Sama ne ugovarjam izpostavitve te problematike, mislim, da je dobro govoriti tudi o tem, bomo pa videli, kako bomo s tem na koncu. Mario Dragi, moram povedati, da ko je prišel na odbor Ekon prejšnjikrat, je odgovoril na vprašanje, um, ki smo zastavila, tako da lahko sklepamo, da je odprt glede vloge ECB in pa sodelovanja z nekaterimi odbori. Mm, tudi s tem želimo sodelovati na pragmatičen način, tako da bomo zagotovili določene izboljšave brez temeljnih sprememb. Če bo izražena dobra volja strani institucij, potem mislim, da bo to najbolje. Uh, za začetek izgradbe in formalizacije tega medinstitucionalnega sporazuma. In še tretjič, glede poglave accountability, torej prevzemanje odgovornosti. Kako bomo dobili nekoliko bolj podrobne predloge, kot smo jih imeli navedene v prvem predlogu. No, mislim, da se tudi tukaj poraja določen konsens med različnimi političnimi skupinami, da je treba izboljšati odgovornost uh, relevantnih organov na ravni Evropske unije, Evropske komisije, Evropske centralne banke, nekaterih organov kot Evropske investicijske banke, EIOPA, ESMA, ESSM. Cel sklop novih institucij imamo, ki so se pojavili v zadnjem zadnjih letih in poglobiti moramo tudi dialog s temi strukturami. Še enkrat na pragmatičen način in če bo treba tudi tako da bomo lahko stvari bolj strogo formalizirali. Četrtič, kakšno je naše mnenje glede stališče držav članic, ko gre za organe vrste FSB, G20 in tako dalje. Evropska unija je že večkrat izražila stališče glede teh organov in pa tudi glede vloge nekaterih držav članic pri delovanju teh organov, kako te države članice zagotovijo lojalno sodelovanje pri sprejemanju zakonodajnih aktov na svetu, na Evropskem parlamentu. Nasprotno s tem, kar je povedala Evropska komisija, mislim, da bi lahko pri tej točki bolje sodelovali, če bi si razdelili in obravnavali nekatere faze, ki smo jih dosegli v zadnjem času. Tukaj govorim predvsem o poglavju o bančni uniji. Nekatere države članice so dosegli napredek pri bančni uniji dobili smo tudi skupno zakonodajo, imamo skupne organe, ki so že začeli delovati, ali je to SSM, ali je to EBA, ki zadeva 28 držav članskih. Kako bomo torej storili, da bomo celotni notrni proces na Evropski uniji prenesli tudi na zunanjo razsežnost na dosleden in koherenten način? Sama sem bila v Washingtonu konec septembra, začetek oktobra, tam sem se srečala z določenimi partnerji, ki so relevantni za to poročilo in eh, zelo me je začudilo, kako so govorili o konvergenčnosti. Tukaj ne gre za konvergenčnost z združenimi državami, prav gotovo se glede nekaterih vidikov ne strinjamo. So pa evropski partner, ameriški partneri veliko bolj zahtevni kot eh, evropski. Srečala sem se s senatorjem Shelbyjem v Ameriki, ki se ukvarja za sekcijo bančnih zadev. Uh, In eh, zdi se mi, da, se, da si zastavljajo enako vprašanje kot mi glede prevzemanja odgovornosti, kako poskrbeti za to, da se bomo še naprej lahko pogovarjali strokovnjaki, pa ne bomo ob enem posegali v pristojnosti finančnih organov. V ZDA obstajajo številne agencije, ki izvajajo nekatere zakonodajne akte, kot je Dodd-Frank. Uh, in jasno je, da se morajo agencije med seboj usklejevati. Nočem biti tukaj sarkastična. Ne gre le za te tip, tudi nekateri dosejaj so relevantni, benchmarking in tako dalje. Mislim, da je to priložnost, da to čezatlansko agento nekako poglobimo in zagotovimo napredek med dvema območjema, kar je bistvenega pomena tudi za globalno finančno dejavnost. Še nekaj sklepnih besed predlagam, da sprejmemo pristop, ki bo deloma odražal tudi pristop Evropske komisije, je pa tudi zelo razumen. Moramo zagotoviti napredek na pragmatičen način, ne smemo se izmišljati zelo zavezujočih določb, spodbujamo pa vse akterje k temu, da se aktivirajo. Zato sem eh, nekatere predloge sprejem položila tudi sama. Uh, na svetu imamo nekatere skupine, ki se želijo zagotoviti čim boljše delovanje notranjega trga in prav gotovo v splošnem evropskem interesu to, da se odločitve, ki sprejemamo v notranjem ravni Evropske unije, branijo tudi v zunanji razsežnosti. Moramo se izogniti vedenju ko nekatere države članice v zunanji politiki uničujejo to, kar smo sprejeli na notranji ravni v demokratičnem procesu ne glede eh, na to, za katero državo članico gre, mislim, da imamo vsi interes, da koherentno izvajamo to, glede česar smo se že dogovorili v razmerju do preostalega sveta. Bazelski odbor se je veliko ukvarjal z vzpostavljanjem bančne unije in to je nekaj, kar moramo upoštevati. Uh, Eh, ne moram še povedati, kaj se bomo odločili na sestanku poročevalcev v senci. Bom pa prav gotovo iskali določeno ravnoteže pri teh različnih predlogih spremembih. Sam bom pripravljena sodelovati z vsemi političnimi skupinami, bom skušala biti čim bolj odprta. Nekateri si očitno ne želijo, da bi se Evropsko skupno stališče v razmerju do tujine spreminjalo morda v tem primeru ne bomo dobili konsenza. No, moramo pa biti konstruktivni in veselim se že vaše komentarje. Hvala. Najlepša hvala. Silvi, nadaljujemo z poročevalci v senci. ELS, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedoči. Zahvaljujem se Silvi za zelo dobro sodelovanje. Zahvaljujem se tudi za vaše intelektualne kapacitete, kompetence, ki ste jih vložili v to delo. To jasno odraža tudi vaša analiza predlogov sprememb. Mislim, da je vaša kategorizacija zelo ustrezna, s tem se dobro opisuje tudi različno vprašanje, o katerih se pogovarjamo. To velja tako za predloge sprememb, kot tudi za celoten razmislek o pravi poti naprej. Rekli ste, da je prva prioriteta to, da se okrepi transparentnost, prevzemanje odgovornost, da se zagotovi tudi boljša integriteta in usklajenost pri delovanju Evropske unije. Očitno imamo splošni konsens glede tega. Pa še drugo. bili ste zelo drzni glede zahtev, pozivali ste namreč k večji evropski skladnosti, govorili ste tudi o zamisli skupnega sedeža. Tukaj gre za nekatera jasna politična razhajanja na Evropskem parlamentu in o tem se moramo pogovoriti tudi tukaj. Zakaj se odločiti? Uh, Nekoliko se bojim, da bi si želeli zagotoviti preveč uravnotežen pristop, kar bi pomenilo, da bi želeli vključiti nekaj malo uh, iz vsakega pristopa, zagotoviti ravnovesje med državami in članicami in na koncu pravzaprav ne bomo veliko dosegli. Pozvali bi torej poročevalko, da naj ostane drzna tudi pri tem pristopu ter upošteva točke, ki si lahko preberemo v predlogi sprememb. To je zelo pomembno, ne le v smislu boljše zakonodaje, ampak tudi v smislu zagotavljanja boljše konkurenčnosti EU, boljše konkurenčnosti naših podjetij na globalnem tržišču. Tukaj ne gre za nepomembno vprašanje, ni to neka akademska razprava o tem, kakšno je naše stališče. Ne, to je veliko širše vprašanje, ki zadeva to, kako bomo živeli kako bomo poskrbeli za našo konkurenčnost, za našo gospodarsko rast na globalni ravni. Poleg tega moramo razmišljati tudi o tem, kako bomo imeli boljšo zakonodajo, obenem pa se izognili dvojnim oziroma prekrivnim standardom, gre torej za formulacijo, ki jo uporabljajo naši ameriški partnerji. Spodbujam vas tudi k temu, da upoštevate predloge sprememb, ki so vezani na vlogo Evropskega parlamenta. Še posebej bi povdarila to, da je treba razmišljati na nepolitičen način, oblikovati smernice. Navežem se lahko na nekaj primerov. Naprimer, vprašanje bančništva v senci. Ali bomo kaj storili na globalni ravni, bomo podali sporočilo v imenu politike, da je to nekaj, kar eh, moramo upoštevati. Potem pa še crowdfunding, to nam je zelo pri srcu, vendar pa je bistvo to, da če ne bomo zagotovili pravične zakonodaje, potem bo nekdo nastradal. Slejko prej. Ali imamo torej politično moč, da dosežemo napredek tudi v tem smislu, ne le znotraj Evropske unije, ampak tudi na mednarodnih forumih pa še nekaj bolj tehnični vidiki priporočila BEPS strani OECD-a. Ali bomo ta priporočila predstavili z enakimi sklici, kot jih imamo za IFRS, ali bomo to uporabljali na različne načine tudi po različnih koncih eh, sveta, tako da se bodo tukaj ponovno pojavljalo podvajanje. Potem pa še nekatero blokirano premoženje, ki ga bomo morali razrešiti moramo biti torej bolj združeni, bolj koherentni, bolj drzni, ambiciozni, obenem pa se zavedati, da gre tukaj za vprašanje konkurenčnosti in uloge Evropske unije na globalnem tržišču. Upoštevati moramo veljavnost teh uh, uredb, obenem pa spoštovati tudi standarde, s katerimi se določa precedens. Uh, Pomembna je vloga tudi neformalnih institucij G7, G20, druge take skupine so zelo pomembne pri določanju političnih načrtov, o katerih se odločamo. Tudi gospodarska politika nasploh je nekaj, pri čemer je transparentnost prva prednostna naloga, če želimo zagotoviti koherentnost in združeno stališče. Najlepša hvala. Much, Sirpa, for... Najlepša hvala, Sirpa. Zdaj pa še v imenu SD Mari Delov. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Bom kar francosko predstavila svoje stališče. Tudi sama se zahvaljujem Silvi in Gulari čestitama za to poročilo, no zahvaljujem pa se ji tudi za vključujoče sodelovalen pristop Eh, veselilo me je delati pri tem, da se je z njo. Kakšno je sporočilo tega poročila za institucije, pa tudi države članice, da si želimo več preglednosti, več prevzemanja odgovornosti, da se upošteva splošne interese, želimo si boljši demokratični nadzor, boljše predstavništvo. Evropske unije in evroobmoča in bistvenega pomena je, da to sporočilo uživa tudi široko podporo na našem parlamentu. Prav tako se moramo skrbiti glede vloge Evropskega parlamenta, glede upoštevanja javnih interesov, prevzemanja odgovornosti, glede transparentnosti se že pojavljajo nekatere nijanse. Pozivamo k oblikovanju registra transparentnosti, ki bi bil skupen vsem. Preglednost je čisto v redu koncept, vendar pa se pojavlja tveganje, da bi s tem nekako uh, utopili uporabnika, potrošnika s preveč informacijami. In zato menim, da je pomembno, da poskrbimo tudi za ustrezno strokovno znanje potrošnika ali delavca. In eh, zato so lahko odgovorne tudi nevladne organizacije, ki delujejo v interesu in v korist državljanov ter potrošnikov. Kar zadeva predstavništvo evroobmočja in Evropske unije, evroskupine pravzaprav, se tukaj stališča precej razhajajo. Naša politična skupina si želi enotnega predstavništva evroobmočja in unije To se nam bo zgodilo v enem dnevu, tega se moramo lotiti po manjših korakih. Je pa pomembno, da se zavedamo poti, ki nas čaka v prihodnosti, tako da bomo lahko poskrbeli tudi za ustrezno perspektivo. Kaj potrebujemo za to, da bomo zagotovili ustrezno predstavništvo? No, mislim, da je predvsem bistveno to, kaj bomo od tega dobili večjo moč. mislim, da Evropska unija ne bi smela biti prisiljena govoriti z enim glasom, vendar pa bi morali jim sporočiti isti signal z vsemi temi glasovi, ki so v ozadju pri sprejemanju odločitev. In tukaj me nekatere stvari presenečajo. Ali res kdo resno verjame, da bo določena država članica, ki je še tako pomembna znotraj Evropske unije, naredile nekaj čisto samega, ko gre za odnos z ZDA, z Kitajsko ali z drugimi velikani, tako rekoč. Mislim, da je to demagoško, da ne moramo prepričevati državljanov, da gre tukaj na koncu koncev le za branje nacionalnih interesov. Tukaj se že vračamo v odnos iz prejšnjih časov, s katerim se ne moremo soočati z današnjimi izzivi ali pa z izzivi prihodnosti. V globaliziranem svetu potrebujemo globalizirane finance, zato moramo poskrbeti tudi za poglobljene sodelovanje z državami članicami, zato da bomo lahko ohranili ulogo na svetu, da bomo lahko ohranili naš denarni monetarni sistem, valuto in vse to, kar pritiče. Na koncu bi morda res lahko imeli globalno finančno institucijo, seveda moramo biti tudi pri tem pazljivi, nekatere predloge spremembo, če ne govorijo, moramo pojasniti, da ne bomo tukaj govorili o nekakšnih zasebnih arbitražah, ampak da bo šlo za javne zadeve. Sprašujem se, ali ne bi bilo dobro vključiti tudi seznam vseh eh, drugih organizacij, pri katerih eh, deluje Evropska unija in ali ne bi bilo dobro vzpostaviti novih povezav na finančnem gospodarskem področju. V vsakem primeru bi se morali osredotočati na institucije, ki so bile opredeljene, za katere smo že oblikovali poročila, se pravi, je vse dobro dokumentirano. Eh, veselim se torej nadaljevanja te razprave z vsemi. Hvala. Hvala lepa. Predstavnika EKR ni tukaj, tako da nadaljujemo skupino Guje Miguel Vegas. Ora, bom dia <coughs> a todos. Lepo zdrav vsem skupaj. Naj tako jasno povem, da se ne strinjam z analizo, sebino ali pa drugimi točkami tega poročila. In razloge za to so predvsej jasni. Politično gledano popolnoma nasprotujemo vse, vsej ideologiji, ki se skriva za tem poročilom. Temu nasprotujemo. Razumemo potrebo po stabilnosti v finančnem sistemu in treba je zagotoviti tudi, da sredstva krožijo, da so pravilno prerasporejena. Ampak se pa načelno strinjamo pri viru stabilnosti, ne strinjamo s temi mehanizmi, ki bi jih naj uporabili za odpravljanje neravnoteži na finančnih trgih. Do te nestabilnosti je prišlo zaradi privatizacije finančnega sistema, ki se, ki se je začela že v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Uh, Rešitev bi bila javni nadzor nad finančnim sistemom. Opravičujem se tistim, ki tega ne slišijo radi, ampak takšno je pač naše stališče. In eh, čas bo dokazal, da smo imeli prav. Ne strinjamo se s tem, da potrebujemo več preglednosti. To, kar potrebujemo, je večja demokratična legitimnost v institucijah, ki govorijo v imenu naših ljudi. Menimo, da obstaja potreba po globalnih pravilih odgovornosti in preglednosti v vseh, drž v vseh organizacijah, ki predstavljajo javnost, ki sodelujejo, sodelujejo za posameznimi institucijami. Ne strinjamo pa se z idejo Evropske unije o območju evra, ki bi naj govorilo enoglasno. Ehm, torej, zato bi potrebovali 28 držav članic, ki bi želeli ena in isto in ehm, to ni možno. Ne strinjamo se z idejo globalne finančne institucije, kaj ti To bi pomenilo, da bi bil sistem odločanja še bolj oddaljen od ljudi, ne glede na to, koliko mehanizmov in inštrumentov bi uh, vzpostavili za to, da bi skušali zagotoviti nekakšno legitimnost ali povezavo z ljudmi. Vendar pa praktično gledano vemo, do, do česa bo vse to privedlo. Menimo, da je ta ideja popolnoma nezdružljiva z, eh, politič, z kulturno-politično eh, gospodarsko raznolikostjo, ki obstaja v Evropski uniji. Uh, gre samo za enostransko razmišljanje, uh, en ekonomski model, enostransko razmišljanje. To skuša doseči Evropska komisija in uh, to ni v skladu z demokratično legitimnostjo držav članic, ki se lahko odločijo tudi drugače. Govorimo o enem glasu. O kakšnem glasu pa tukaj govorimo? Mislim, da tukaj gre predvsem za glas velikih finančnih podjetij. Zato tukaj gre. In zato se s tem predlogom popolnoma ne strinjamo. In uh, to, da bi sedaj imeli posebno institucijo, globalno finančno institucijo, bi bil izgovor za dodaten ne, neoliberalni nesmisel in prevare, neoliberalne priročnike za spodkopavanje socialne države. Dovolj nam je tega. In uh, ta predlog ne bo ničesa spremenil, ne bo naslovil resničnih problemov, s katerimi smo soočeni. Naj vam poznazorim se skupaj s primerom. Na portugalskem bi naj ustanovili tako imenovano levo vlado. Gre za koalicijo različnih strank mm, levega spektra. No, in ta koalicija se zauzema tudi za um, odpravo privatizacije uh, javnega prevoza. In to ni v skladu z priporočili, ki so nam bila, ki so nam, uh, bila usiljena v okviru evropskega semestra in to veliko pove o nekompatibilnosti te ideologije, ena rešitev za vse, ki samo želi utišati raznolike ideje in popolnoma ignorira to, kar ljudje želijo. Zadnje volitve na portugalskem so pokazale, da portugalci želijo spremembo političnega modela v naši državi. Naj zaključim. Ne potrebujemo spet novega inštrumenta, ki bo samo omejeval nacionalno suverenost in uh, suverenost portugalske. Tukaj bi šlo samo za omejevanje suverenosti v imenu nekega projekta, s katerim lahko ne strinjamo. Ja, hvala lepa, mislim, da uh, ste nekoliko presegli meje današnje razprave, ampak dobro, naj se na to odzove Silvi. Uh, Sven, Svena Higolda nadomešča Filip Lambert. Samo danes, kajti vedno ga ne morete nadomestiti. Ja, res je, on je nenadomestljiv. Izvolite, Filip. Eh, no, dovolj je, da moram igrati vlogo Filipa Lamberca, ne pa, da bi moral igrati še kakšno drugo vlogo. Začel bom kar v francoščini, zaradi tega, ker je tudi poročevalka to predstavila v francoščini. Res je, da zeleni podpirajo koncept Ever Closer Union, torej vedno bolj tesne unije. Se pa pridružujemo, mislim, da tudi temu, kar je predstavila poročevalka, tukaj eh, ni nič nedvoumno, to moramo tudi povedati. Vedno bolj tesna integracija pa ne mora biti povezani z zmanjšanjem demokratične kakovosti našega sistema. Mislim, da si Silvi tudi sama to omenila. Sami pa opozujemo, da se dogaja ravno nasprotno. Med krizo evroobmočja smo videli, da se prenaša določene pristojnosti na nacionalno raven, to pa pospremi vsaj nominalno slabšanje demokratičnega nadzora. Zakaj pravim nominalno? Ne moremo si ustvarjati iluzij, iluzij glede kakovosti demokratičnega nadzora na nacionalni ravni, tukaj se govorimo o francoski nacionalni skupščini. Iskreno povedano bi želel povedati, da vsi nacionalni parlamenti imajo vlogo v smislu demokratičnega nadzora, tudi v Nemčiji. Ta primer oziroma zgled se ne sledi po vsej Evropi v Bundestagu. Če poslanci želijo dostop do vladnega dokumenta, seveda imajo pravico. V številnih državah članicah pri nas, eh, pri vas pa je to pravi boj za poslance, če si želimo zagotoviti dostop do vladnega dokumenta. To je res nekaj nevrednega. Eh, ne smemo torej slikati te situacije v črnem in belem, toliko torej o demokratičnem nadzoru. Vse to, kar se dogaja v Evropi, prav gotovo ni eh, demokratično. No, potem se pa v tem sivem območju nahaja ravno to, kar je bistvenega pomena za razpravo mislim, da ste vi v francoščini uporabili tudi izraz accountability, če se ne motim, še vedno nimamo v francoščini ustreznega izraza ali pa so te izrazi nenavadni. Ne moramo govoriti karkoli že v mednarodnih institucijah, imamo odgovornost glede tega, kaj govorimo tudi v imenu evro območja. Veliko moramo storiti, to, kar želite sami doseči, je to, da okrepimo ta del besedila, kar že pomeni precejšen izziv. Obenem pa naj bi svet predvidel tudi medvladni sporazum za usklajevanje podeljevanja mandatov oziroma pristojnosti Evropske komisiji, ko predstavlja Evropsko unijo oziroma evro območje na mednarodni ravni. Še nekaj posebnega bi želeli povdariti in gre za nekaj, kar je pomembno v mednarodnem kontekstu ESB, tukaj gre za določanje računovodskih mednarodnih standardov in dobro je, da se izognemo preveč političnim izbiram pri delu ESB. ESB danes deluje na precej nejasen način in mislimo, da bi morali koristiti to poročilo za to, da bi nekako pritisnili na njih, da bi morali tukaj to vrzel transparentnosti zapolniti in poskrbeti za to, da bi evropski organi ostali tisti, ki so pristojni v smislu določanja računovodskih standardov. Prav tako bi vas opomnil na stališče, ki smo ga sprejeli tudi v povezavi s poročilom trojke. Govorim o mednarodnem denarnem skladu. Pogovarjali smo se o potrebi potem, da imamo mednarodni mehanizem za prestrukturiranje državnih dolgov. Dosegli smo precej širok konsenz v povezavi s tem in mislim, da tudi tukaj ne bi bilo slabo. Poročilo dobimo strani eh, institucij, tukaj je to relevantno tudi za samo osebino, vendar bi se lahko navezali tudi na to, o čemer smo se pogovarjali v primeru IMF-a. Tukaj gre za poročilo, ki nekako obžaluje preveč federalistične pristope. Danes govorimo o delitvi pristojnosti, Evropska unija pa ni vse mogočna in to zadeva tudi sodelovanje z vsemi mednarodnimi organizacijami. Če si želimo imeti močno sporočilo, močno stališče, potem moramo doseči konsens tako, da ne bomo dajali vtisa da je na drugi plati tega skupnega predstavništva nekaj, kar bi govorilo o tem, da spodkopavamo uh, pristojnosti, ko tega ne bi smeli. V nekaterih primerjih ni nobenega pomena za to, da bi imeli skupno predstavništvo, nekatere države članice prevzemajo vlogo, v drugih primerjih pa je to bistvenega pomena. No, toliko z moje strani, gospa poročevalka, eh, bo pa seveda branil naše politične barve, sami bomo tudi predstavili to v pisni obliki. No, vse sem povedal v francoščini. Kein Problem. Ähm, jetzt für die EFDD Marco Zanni. Marco Zanni. Grazie alla relatrice. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalki za upravljeno delo. Govoril bom o dveh točki, s katerimi se naša skupina ne strinja oziroma si želimo drugačnega pristopa. No, še predtem pa naj omenim tiste točke, ki jih podpiramo. Torej, gre za dve ključni temi v tem poročilu. Prvič preglednost. V delovni skupini in pa v drugih uh, formatih Se prav gotovo strinjamo glede tega, da je preglednost ključnega pomena. Preglednost je ključnega pomena, ko gre za upravljanje finančnega sistema. Te institucije so bile ključne pri tem in zato morajo biti popolnoma pregledne. Treba zagotoviti takšno stopnjo preglednosti, da bo tudi javnost razumela, kaj te institucije počno in kako sprejemajo odločitve. Druga točka, s katero se popolnoma strinjamo, je povezana z demokratično odgovornostjo. O tem so že govorili predhodni govorniki. Poročilo bi moralo poštevati tudi Evropski parlament, ki je edina neposredno izvoljena institucija v Evropski uniji. Morali bi dobiti večji nadzor nad stališči, ki jih sprejema Evropska unija v okviru mednarodnih organov. Eh, tukaj eh, govorim o mandatih in o nadzoru nad izvajanjem odločitev, ki so bile sprejete. Tukaj se popolnoma strinjamo z poročevalko. Upamo, da bo možen dober kompromis in s tem močno stališče Evropskega parlamenta. No, drugi del, s katerim se manj strinjamo, pa se nanaša na mm, zastopanje Evropske unije v teh, mednar v teh uh, mednarodnih organih. objektivno gledano je treba priznati, da Evropska unija takšna kot je, ne more imeti enotnega zastopanja. Takšen predlog bi zato lahko bil mm, kontraproduktiven. Trenutno je stanje na področju finančne regulacije takšna, da moramo pač upoštevati te velike razlike, ki obstajajo med 28 državami članicami. Vsaka država članica mora imeti možnost ohraniti posebnosti svojega lastnega finančnega sistema in ta sistem mora zagovarjati tudi vseh teh telesih, ki lahko močno vplivajo na odločitve in pa regulacije finančnih trgov. Trenutno odločitev o um, absorpski absorpcijski zmožnosti totalnih izgub, torej gre za absorpcijo dodatnih izgub eh, bank, ki so sistemsko pomembne. No, takšne odločitve torej gre za analize tveganja, ki jih uporablja mednarodni eh, finančni odbor. Torej, to se nanaša na maloprodajne banke, ki so zelo pomembne, recimo v italijanskem sistemu. Eh, Unicredit, velika italijanska banka je utemeljena na takšnem sistemu in takšne banke, torej z maloprodajnimi posli, bi bile tukaj kaznovane, ne pa tiste velike banke, ki se ukvarjajo z investicijske banke, ki so eh, prevzemajo večja tveganja, ampak so bolj značilne recimo za anglosaški svet. To je dober zgled tega, kako se sistemi v državah članicah razlikujejo kaže pa tudi na to, kako lahko imajo odločitve, ki so sprejete v teh mednarodnih finančnih telesih, različne vplive na strukture posameznih finančnih sistemov v državah članicah. No, še en primer za to, so razprave o tem, ali bi naj državne obveznice smatrali za mm, netvegane inštrumente oziroma ali je treba zagotoviti kapitalske zahteve za tiste banke in institucije, ki imajo državne obveznice v svojih portfeljih. Tudi tukaj obstajajo različni sistemi. Če bi se mi danes odločili, da državne obveznice tehnično gledano niso inštrumenti z ničnim tveganjem, kar je finančna kriza pravzaprav pokazala. Če bi tukaj zahtevali više, za, više kapitalske zahteve za institucije, ki držijo takšne obveznice, bi to lahko močno vplivalo na posamezne bančne sisteme. Italijanske banke imajo za 400 milijard evrov vrednih državnih obveznic. To je bil tudi rezultat političnih odločitev. Torej, finančne institucije so bile eh, spodbojene k temu, da se odločijo za eh, takšne finančne inštrumente. Če bi se sedaj odločili, da so državno veznice z, eh, z negativno oznako morale biti dodatno kapitalsko zavarovane, potem bi italijanske banke potrebovale zelo veliko količino dodatnega kapitala, zato da bi zavarovale te obveznice. Tukaj treba pač eh, upoštevati razlike med posameznimi bančnimi in finančnimi sistemi. Upamo, da bo tudi borčevalka upoštevala te razlike, te nijanse. Eh, ne vem, če je tukaj primeren ta predlog enotne, enotne zastopanosti Evropske unije. Hvala lepa. Še nekdo se je javil k besedi? Izvolite. Thank you very much, eh, chair. Hvala lepa. Naj, najprej povem, da sem bil prej v moji državi član nadzornega odbora za zavarovalnice, potem pa sem bil dejaven tudi v nacionalni v mm, instituciji, ki opravlja finančni nadzor v Romuniji. In zato imam veliko izkušenj iz eh, finančnega sektorja in iz zavarovalniškega sektorja, pa tudi iz eh, področja zasebnih pokojninskih skladov. Eh, no, eh, ko gre za mednarodne finančne organizacije, meni se zdi, da tukaj obstaja velika zmeda, ko gre za zastopanost Evropske unije v teh institucijah, torej ko gre za zastopanost Evropske unije na mednarodni ravni v različnih mednarodnih telesih. Imamo ESMO, EIOPO in pa EPO in pa Evropski odbor za finančno stabilnost. In um, različni deli finančnih sektorjev so zastopani v različnih mednarodnih organizacijah. Včasih sploh ne vemo, da imajo različne, različni evropski organi, predstavnike v različnih mednarodnih organih, včasih prihaja do, medva, do podvajanja. No, eh, poročilo sedaj predlaga, da bi Evropska unija bila enotna zastopana v mednarodnih organizacijah, da bi te med seboj se usklajevale in da bi imeli tako imenovano globalno finančno organizacijo, ki bi predstavljala Evropsko unijo v različnih finanč, mednarodnih finančnih organizacijah. Če bi to želeli doseči, bi morali najprej eh, stabilizirati nacionalne finančne supervizorje, torej v državah članicah in potem na evropski ravni. Danes imamo 28 držav članic in v njih so različne nadzorne organizacije. Uh, nekatere so ločene, eh, nadzorujejo recimo pokojninske sklade, vrednostne papirje, zavarovalnice, potem eh, druge države imajo eno telo, ki nadzoruje vse te tri trge. In eh, potem so spet na različen način zastopane v EOPI, ESMI, EPI. Torej, najprej bi morali to vse skupaj poenotiti, če želimo skupno, globalno, evropsko nadzorno institucijo. Če želimo, da bi takšna institucija dosegala dobre rezultate, evropske države moramo pozvati k temu, da imajo enega, dva ali tri nadzornike trenutno to ni poenoteno skratka na evropski ravni. Standardizirati je treba tudi zastopanost Evropske unije, eh, torej nadzornih teles iz Frankfurta z mednarodnimi nadzornimi telesi. Tudi to sedaj ni standardizirano, ni jasno, prihaja do prikrivanj, do podvajanj. Te organizacije pošiljajo predstavnike v različne mednarodne organizacije na področju zavarovanja, var, vrednostnih papirjev, eh, pokojninskih skladov in tako naprej. To bi morali narediti. Recimo v moji državi, v Romuniji, smo imeli leta 2013 um, ehm, tri nadzornike, pa smo jih potem iz. Uh, um, enega dneva na drugega poenotili, tako da imamo sedaj eh, enotnega nadzornika, ki nadzoruje vse te tri sektorje finančnih trgov, imajo tri podpredsednike. In pravzaprav vsak podpredsednik opravlja svoje delo, srečajo se samo v nadzornem odboru. Skratka. Odločiti se moramo, na kateri ravni želimo imeti zastopnika za finančni nadzor v, v institucijah finančnega nadzora v Frankfurtu. Naslednji govornik, hvala lepa, čestitam poročevalki Gular za njeno poročilo. To poročilo lahko predstavlja pomemben korak naprej in napredek pri evropeizaciji in pa federalizaciji evropskih finančnih trgov. Um, no, poročilo petih predsednikov tudi predlaga takšno poenotenje uh, institucij finančnega nadzora. No, vedno znova pa obžalujem dejstvo, da se vse skupaj konča pri evroskupini in eh, njenemu predstavniku. Mislim, da bi morali imeti nekoga, ki bi predstavljal celotno Evropsko unijo. To bi lahko bil eh, komisar, ki je pristojen za monetarne, ekonomske zadeve ali pa bi imeli neko neodvisno osebo za to področje. Mislim, da bi to odgovornost morala dobiti Evropska komisija, ne pa Evroskupina. Res pa je, da imamo tudi druge mednarodne institucije, recimo eh, Banko za obnovo in razvoj, Mednarodni denarni sklad. Um, no, Mednarodni denarni sklad uh, lahko tukaj služi kot, služi kot dober zgled. No, pozdravljam ta prizadevanja, da bi Evropska unija tudi v finančnih zadevah govorila z enim glasom in upam, da nam bo uspelo pri teh prizadevanjih napredovati. Hvala lepa, drugih govornikov ni, tako da bom. dal besedo še sebi. Tukaj gre predvsem za vprašanje, ali um, naj tukaj ločimo odgovornost in kapitalske zahteve ali ne. Uh, Kaj ti dolgoročno gledano nam ne bo uspelo, uh, če tisti, ki so odgovorni za uloge, ne bodo prevzeli določeno odgovornost tudi v nadzornih telesih. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo spet Silvi Gular za povzetek razprave. Pardon, Uda, do you want to say something in the commission or... I... Želi predstavnik komisije kaj povedati? Vedno sem vesela, če tudi komisija pove svoje mnenje. Eh, no, eh, ponavadi predsedujoči podeli besedo, ampak eh, seveda lahko damo besedo tudi predstavnici komisije. Hvala lepa. Med delovnim dokumentom in današnjo razpravo je kot veste komisija predlagala besedilo o zunani zastopanosti Evropske unije ob branju tega poročila in pa predlogo spremen pogotavljam, da so naša stališča v glavnem usklajena. Za nas je ta predlog eh, del izvajanja poročila petih predsednikov. Kar se tiče zunanje zastopanosti, eh, se moramo premakniti v drugo fazo ekonomsko-monetarne unije. Eh, torej moramo se vprašati, kakšen je naš končni cilj ekonomsko-monetarne unije. Prav tako predlagamo izboljšave v prehodnem obdobju, želimo izboljšati našo zastopanost, eh, ta mora postati bolj poenotena. In to konkretno pomeni, da na tistih področjih, kjer moramo eh, predstavljati mnenje evroskupine, bi morali imeti eno, torej enotno zastopanost. Eh, tukaj ne gre za poseganje v pristojnosti, gre za področja, kjer eh, lahko ima evroobmočje neko skupno stališče. Upam, da se bomo lahko za to vsi skupaj prizadevali. seveda računamo tudi na podporo Evropskega parlamenta. Kar se tiče zunanje zastopanosti Evropske unije, eh, mislimo, da lahko predloge, ki jih je predložila Evropska unija, napravi Evropsko unijo za bolj močno. Ne gre eh, za to eh, katera stališča zastopati, ampak za to, kako lahko okrepimo glas Evropske unije. Hvala lepa. Samo še toliko Silvi. Glede na to, da gre tukaj za poročilo na lastno pobudo, eh, pravzaprav ni bilo predvideno, da damo besedo komisiji, eh, kaj ti mm, ime poročilo na lastno pobudo pomeni, da lahko mi povemo naše lastno mnenje, ne da bi ob tem morali čakati na komisijo. Ampak seveda pa je vedno koristno slišati tudi komisijo. Silvi Gulard. Ja, bolje šlo za uljudno za komisijo, gospod predsedujoči, kajti tudi komisija je prišla sem na to razpravo. Ne hitro, najprej hvala za vse pripombe. Mogoče bi se navezala na nekatere elemente takole na hitro. Ja, glede konkurenčnosti mislim, da je to zelo pomemben element krepitve konkurenčnosti v Evropi. Na to lahko vplivamo. Tudi vsebini besedila. Gospodo Dzanju bi nekaj povedala. Pripombo imam za vas. Ta dva primera, ki omenjate. Razumem, kaj pravite. Glede silaka, glede risk-free waiting, ampak ne razumem, kako je s tem, kar ste rekli, če ne bi imeli organizacije na evropski ravni, kako bi s tem ščitili to. Torej, silak se je pojavil neodvisno od tega, kar smo izglasovali v tem okviru, v tem parlamentu. Potem gre za to vprašanje, kako bomo ponderirali ta tveganje o državnem dolgu, ampak ne razumem, zakaj bi ohranjanje nacionalnih odločitev prineslo zaščito. Mislim, da gre tu za iste cilje, ne gre za izbiro poročevalke, ki bi rekla, dajmo prednost eni ravni ali drugi. Ne, imamo svetovna in evropska pravila. To je pogodbi, to smo sprejeli, to je povezano z razvojem finančnega trga, z odprtjem meja in tako naprej. Občutek imam, da tudi če zagovarjamo nekatere specifične vidike, ki niso legitimni, obstaja interesi, da bi skupaj ščitili to. In če ne bomo tega ščitili skupaj, to ne da nobenih jamstev državam, ki želijo ohraniti vsebinske elemente. Strinjam se s tem, da najdemo stične točke, ampak ne vem, zakaj bi današnji sistem z ohranjanjem suverenosti, kar prinaša teorijo in manj možnosti za realno uh, reševanje, prinesel zaščito, pa o tem bomo govorili dvostransko in na sestanku pročevalcev v senci. Potem se strinjam s tem, kar pravi gospa Madi. Ja, seveda imamo tu razlike glede zastopanja. Hvala, ker ste me spodbudili k temu, naj sem bolj za skupnost. Ja, to je povezano s tem, kar je rekel Filip. Biti moramo zelo strogi in tu odgovarjam tudi predsedojočemu. Glede tega vprašanja o tem, vedeti, kdo je odgovoren za kaj. Če imamo tak zvezdni sistem, vemo, kdo kaj počne. Odgovornosti niso pomešane. Države članice dajajo sredstva v sklad in potem lahko vidijo tudi, kaj se počne z denarjem. Zato gre tudi pri bančni uniji in to je prav. Mogoče bi lahko imeli skupno zastopanje v tem sektorju, čeprav razumem, zakaj komisija to predlaga in osebno se posem strinjam s tem. Torej, ta naša usmeritev je povezana z enotnostjo, če bomo čez 20-30 let razmišljali strateško, ne vem, kako bi lahko Evropska unija še naprej ohranjala toliko sedežev in toliko institucij, ki jih ima. In tu se pojavlja vprašanje, kakšna bo ta pot, kako priti do tega, kako opredeliti faze, kakšni so datumi. Strinjam se z gospomadi, da ne smemo imeti razpršitve pri organizacijah. Glede računovodskih standardov, tako kot to, kar smo slišali o bančništvu v senci. Čeprav to ni vsebinsko obravnavano v poročilu, mislim, da lahko ti zgledi pokažejo, kakšna je konkretna realnost. Strinjam se glede raznolikosti pri organizmih nadzora. To smo skušali urediti tudi z ESMO z epo, z jopo e in tako naprej, da bi ustvarili red. In to smo slišali, imamo pravo zmešnjavo, mes. No, tega nisem porabila v poročilu, nisem porabila tega izraza, ampak potrebujemo racionalizacijo. Dobro. Vse to je na obzorju, pogovarjali se bomo o tem na sestanku s poročevalci v senci. Če ste poročevalci v senci ali ne, lahko prispevate. Vidim, da je tu veliko konstruktivnih predlogov. Ja, sem na voljo za vse da bi skušali imeti močno stališče in s tem bom tudi končala. V prejšnjem mandatu je bilo veliko poročil, kjer smo se res trudili, veliko energije smo vlagali to, da bi bili združeni v parlamentu, kajti zlasti, ko gre za računovodstvo in odgovornost, smo lahko močni le, če delamo skupaj. To je pomembno pri tej temi. Vesela sem, če nekateri vidite možnosti prehajanja skozi faze, ampak to bo uspešno le, če bomo imeli znatno podporo skupaj z osebami, ki imajo bojazni glede financ, organizacije, ampak v današnjem svetu se moramo truditi izboljšati stvari, tudi če imamo dvome o izbirah. Tu ne prejudiciram prihodnih izbir, ampak vem pa, da če se ne bomo trudili, da bi imeli močnejši evropski glas, Potem bo slabše, kajte tu imamo težave zaradi konkurence, socialnega modela svoboščin in slabše bo, če bo tako, če ne bomo združili. Mogoče to ni dovolj, ne vem, ampak osebno skušam prispevati, kot lahko in vsi komentarji so dobrodošli. V sredo imamo sestanek s pročevalci v senci in če kdo drug želi prispevati, prosim, tudi dvostransko. Dank, uh, eh, Silvi. Um... Ähm, Hvala, Silvi. Kar se tiče časovnice naj bi glasovali decembra v odboru in pa vse skupaj bi obravnavali na plenarnem zasedanju januarja. Tako sedaj pa osma točka na dnevnem redu. Priporočila Evropske komisije za pogajanja o sporazumu o trgovini storitvami TISA. Naša pročevalka je Alessia Marija Moska, ki daje besedo. Hvala lepa. Zelo nakratko, kaj ti predstavili smo že temo in danes gre za prvo razpravo o predstavljenih predlogih sprememb. Preden bom šla na specifike o samih predlogih, bi si vzela, minut, bi si vzela minutko za to, da bi omenila tudi 14. krog pogajen o TISI. To je potekalo med 6. in 16. oktobrom. Tam je šlo za obravnavo teh tem, ki so domeni tega odbora. Imeli smo tudi razpravo glede vseh zavez, finančnih instrumentov. To se je nanašalo tudi na določbe o pravicah monopolov, pogovarjali smo se o novih finančnih storitvah in tudi o samoregulativnih organih. Glede določbo preglednosti in avtorizaciji v finančnem sektorju lahko rečem, da smo se o tem pogovarjali. Deleženci so se pogovarjali o seznamu zahtev, tudi ko gre za čezmejno izmenjavo v finančnem sektorju. Želijo sem imeti te nove informacije, kajti seveda se pogajanja nadaljujejo. Tudi mi se moramo zavedati tega, kako se razprava pravzaprav razvija glede specifičnih vidikov teh predlogov, ki so bili predstavljeni, naj rečem, da smo imeli 73 predlogov, ki so bili vloženi, 13 sem jih vložila sama kot poročevalka in to prinaša nekaj dodatkov k osnutku mnenja in potem imamo še 60 predlogov, ki so bili že obravnavani na predhodnem sestanku sporočevalci v senci z drugih skupin. Torej, to pomeni, da že delamo na tem, da skušamo preučiti možnost uložitve teh predlogov spremeni kompromiso. Glede specifičnih vidikov lahko rečem, da smo delali na predlogih, ki so bili predstavljeni. Preučili smo velika področja usmeritev. V prvi vrsti imamo tu jasno ločitev med tremi skupinami, kjer naj bi vključili ali pa izključili finančne storitve iz njihovih predlogov v TISI. Potem imamo tudi ambicije glede dostopa do trga, potem imamo tretjo skupino predlogov, ta se nanaša na obseg in vsebino pogloja glede finančnih storitev, potem imamo še eno skupino predlogov, tam gre za povezovanje med TISO in drugimi pogajanji znotraj svetovne trgovinske organizacije, kjer gre za izmenjavo finančnih storitev. In na koncu imamo še skupino o tem, da moramo imeti bolj usklajen okvir za to, da bi se lahko strinjali glede čezmejnega zagotavljanja finančnih storitev, zlasti preko enakovrednih priznavanj, kot sem rekla. Srečali smo se že 28. v Strasburu, zato da bi imeli prvi sestanek s pračevalci v senci, ta prvi sestanek je bil že koristen, zato da bi razumeli, kako naprej, kako obogatiti naše sodelovanje. Potem imamo splošno strategijo, to sem že omenila pri predhodni predstavitvi, ki smo imeli v tem odboru. Skušamo ohraniti omejitve glede na predloge sprememb, če je to izven tega sektorja, ker imamo striktno pristojnost tega odbora. Torej, tu gre za splošno usmeritev, pravzaprav glede vsega ostalega. Vidimo deset predlogov sprememb, tu je šlo za kompromise in kot sem rekla, tu smo skušali, kolikor se je dala upoštevati predloge vseh skupin glede teh predlogov, na tem še delamo. Različne skupine smo prosili tudi za pisne predloge prispevke, to bi bili zadnji komentarji po zadnjem sestanku pročevalcev v Senci in tudi sedaj prosim za to, da pošljete te predloge spremem. Tiste skupine, ki želite še kaj prispevati, prosim, da to pošljete do jutri, tako da bi lahko pred naslednjim sestankom spračevalci v Senci lahko imeli tudi besedila, kolikor se le da, mora biti to vse obsegajoče. Kot sem rekla, delamo tudi na obliki, poštevamo vse predloge sprememb, pri vseh predlogih skušamo seveda skrajšati dolžino besedil, da bi bilo vse bolj jedrnato in bolj jasno. Tako, ne bi dodala nič več glede te splošne razprave, seveda sem na voljo tudi za druge komentarje pročevalcev Sinci. Hvala. Hvala. Eh, Prečevalci v senci za ILS e Romana Tomc. Thank you. Thank you very much for the floor. Hvala za besedo. Gospa Moska je imela odprt pristop do naših predlogov. Mislim, da smo dosegli dobre kompromise v zelo kratkem času. Lahko rečem, da so predlagani kompromisi nasplošno dobri. Imamo nekatere, ki so problematični, to bom omenila. Nimamo končne različice, mogoče bomo imeli nekaj sprememb. Naj na hitro preletim kompromise, najprej kompromis A, smeritev je pravilna, gre za zanimiv predlog, to podpiramo. Podpiramo vse, vključno s komisijo in industrijo, kajti tu imamo tveganja glede regulatorne arbitraže, kompromis B. Ta predlog je pomemben, prvi del je v protislovju s potekom pogajanja v zadnjih dveh letih. Pravzaprav je to protislovno glede na kompromis C, kajti tam piše, da ne smemo ponovno načinjati razprav o sami strukturi dogovora. Potem Še en komentar. Lahko bi imeli še eno vprašanje povezano tudi z izventeritorijalnim izvajanjem evropskih pravil. Če govorimo o delovanju evropskih podjetij v tujini. Potem kompromisa CND skupaj, besedilo je v redu, ampak videli bomo, kako bomo s tem, ko bomo imeli končno različico. Potem kompromis E. V redu je da imamo tudi STO, da razumemo, kako je s finančnimi storitvami, razen zadnjega stavka, kaj ti ta je v nasprotju s celotnim odstavkom, kompromis F. Mislim, da je vsebina v redu, ampak to obravnavamo v tisi v horizontalnem poglavju, ki se imenuje preglednost. In to velja tako ali tako za vse sektorje. Pravzaprav se strinjamo, s tem, da bi to ohranili v besedilu. Kompromis G. Davčno vprašanje so v pristojnosti tega odbora, ampak potem, ko smo se pogovarjali z našimi kolegi iz Inta o davkih, moram reči, da moram biti zelo previdni glede teh kompromisov na področju obdavčanja. To bi lahko zapletlo pogajanja. To bi lahko ohranili, ampak zajemno moramo priznati, da je odboru in tisti, ki odloča o tem. Kompromis H. Všeč mi je začetek, je uravnotežen, ampak vidim pomisleke o preostalem delu besedila. Zakaj bi tu poštivali besedilo priloge STO o finančnih storitvah? Ko pa govorimo o pretoku podatkov, zakaj bi to izboljšali? To sprašujem, zakaj? Drugi odstavek prav tako ni dober. Skupina LS nasplošno nasprotuje te prisilni lokalizaciji. Potem še dva kompromisa. Najprej i. Mislim, da bi moralo biti pojasnjeno, da so izjave o mandatu in dostopu do trga že javne. Na zahtevo parlamenta. In potem še zadnji kompromisija, kot sem rekla na sestanku poročevalcev senci, gre za prepisano besedilo iz poročila, ki smo ga že imeli in to je bilo prevzeto iz TTIP resolucije. In naj zaključim. Nimamo še končne različice, ampak upam, da bo poročevalka razmislila o naših komentarjih in seveda se veselim prihodnega sodelovanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Kej Svimbr, poročevalka iz IKR. Hvala. Predsedujoči, hvala poročevalki za upravljeno delo pri iskanju kompromiso, številnih predlogih. Opravičujem se, ker nisem mogla biti na zadnjem sestanku o kompromisih. Naj pojasnim, da jasno podpiram pristop poročevalke, ki želi poročilo omejiti na tista področja, kjer ima naš odbor pristojnosti. Tako lahko bolje vplivamo na delo med odbori, da nas ne bodo spregledali če presegamo naše pristojnosti, je običajno tako. Ampak mislim, da imamo področja, kjer bi lahko imeli dodano vrednost temu poročilu. Tu bi osvetlila sedanje določbe GACA. To je zelo pomembno tudi za carve-out pri finančnih storitvah. To je potrebno hraniti le, ko gre za stabilnost in integriteto finančnega sistema. Sedaj to velja le za majhen del strank tise treba je pozvati k temu, da vključimo celotno tiso in zato gre to za povezano z STO. Tudi jaz bi pozvala k previdnosti glede kompromisa ob davčanju, kajti ugotavljamo, da je to zelo pomembna politična prioriteta v parlamentu sedaj. Zato prosim poročevalko naj glede na osebne izkušnje odboru in to razmisli o tem, ali obdavčanje povezano s porozumom takšne vrste podpiram OECD BEPS ukrepe in vse drugo delo o mednarodnem obdavčenju drugih organih, ampak nisem pa prepričana, da je to primerno za to poročilo. Hvala. Hvala lepa. Okay. Hvala za to. Liberal Gue ni tu. Gue? Matt Carthy, prosim. Thank you. Hvala predsedujoči, še enkrat hvala poročevalki za njeno delo. Seveda, to ni lahka naloga. Tu imamo nekatere kompromisne predloge, ki bi jih bili voljni sprejeti z nekaterimi spremembami, potem imamo spet druge, ki jih ne moremo podpreti. Kljub dejstvu, da so nekateri predlogi dobri, prinašajo stične točke, mislim, da se je poročevalka potrudila in da bi vključila predloge iz različnih skupin. Tu imamo določene velike politične razlike pri nekaterih vprašanjih in kompromis ali konsenz ne bo vedno možen, ampak poslali pa vam bomo naša stališča o vseh kompromisih, kot ste prosili. Če mi težava pri vsem tem, ta absolutni pristop trgovinskih pogajanjih komisije, in institucij v Ritisi, je vprašljiv, kaj ti imeli smo zelo malo javnih razprav. Vse druge sporozume so bolj obravnavali. TTIP in vse drugo. Torej, tu imamo to razpravo, ki je veliko bolj javna. In kaj je zanimivo pri vsem tem, pri vseh teh trgovinskih sporazumih, ko vstopijo v javnost, to zbuja veliko pomislekov med civilno družbo, med državljani, med širšim občinstvom. Veliko je insajderjev v institucijah, ki so včasih presenečeni zaradi poteka pogajanj, včasih gre za tajna pogajanja, včasih. imamo takšno pogajanje, ki pa vpliva na veliko število prebivalstva. Torej, če sem posem iskren, te obliki, ti se ne moramo sprejeti, mislim, da je to temeljno proti usmeritve, ki jo želi imeti evropski državljani tu. Ampak preučili pa bomo kompromise pri tem poročilu, tako pozitivno in progresivno, kot se le da, da bi skušali poskrbeti za to, da bodo bolj škodljivi elementi, tise, vse poštevani tu v parlamentu in storili bomo vse, kar lahko, da bi zagotovili tudi to, da bo liberalizacijska agenda omejena, da ne bomo imeli vseh teh vidikov, ki jih imamo sedaj. Hvala. Mihajl Rajmon za zelene. Hvala, predsedajoči. Tudi mi bi se zahvalili gospe Moski za ta osnutek, lahko podpremo nekatere točke, zlasti glede obdavčanja in javnih služb. Ampak smo zadržani glede treh ključnih vprašanj. Najprej lahko rečem, da smo proti obem klauzulam standstill. Potem drugo. glede finančnih storitev. Obžalujemo to, da je ta različica izven konteksta o TTIP-u, tu niste upoštevali vseh najnovejših dogodkov. Komisija ne ponuja dodatnega dostopa do trga pri finančnih storitvah. To je za nas zelo pomembno in ne smemo se bolj spuščati v to. treba je ostati vsaj pri besedilu TTIP-a. Potem še tretje, ta regulatorni carve-out. Mi nismo zadovoljni s tem, da bi imeli bonitetni carve-out iz GACA, potrebujemo saj carve-out iz SITE in poslali smo vam predloge tudi o dodatnih idejah, da bi celo presegli karvati scite. To so tri glavni pomisliki pri tem besedilu. Doslej, hvala. Um, e hvala. Marko Vali za e FDD. Ni parlo. Marko Zani, govorim v imenu našega poročevalca v Sinci, gospoda Valija. Jaz se vračujem. Ja, nič hudega je v drugem odboru. Zelo na kratko skušal bom povzeti naše stališče o tem. Nam se ne zdi spremljivo to stališče poročevalke, ker gre za popolno liberalizacijo financ. Ne samo, da se nam ta pristop ne zdi primeren, ampak istočasno menimo, da pri tem pristopu ne upoštevate to, kako je s finančno liberalizacijo in kako je bilo s tem vse od 80-ih let v Evropski uniji kakšna škoda je bila povzročena zaradi tega. Tu smo videli tudi, kaj se še dogaja v številnih državah, v celotni uniji. Skupljamo delovna mesta zaradi te liberalizacije in vidimo tudi, da je vse več neenakosti, vse več vrzel in vse več revščine. Tako da smo to videli in to je vse bolj jasno. To so pokazali tudi najpomembnejši ekonomisti danes na svetu, ta pristop se nam zdi protisloven. In tudi ta predlog poročevalke, da bi imeli liberalizacijo finančnih storitev in da ne bi bila to prednost pri tisi in da bi s tem povezali tudi vse druge akterje, da bi imeli različne klauzule, kot so standstill in druge. To je protislovno glede na to, kar smo videli glede na sedanje finančne reforme, ne samo v Evropski uniji, ampak tudi na širši ravni, na ravni G20 od leta 2009 in potem smo imeli tudi ta izbruh finančne krize na globalni ravni. Po našem mnenju, pri takšnem pristopu obstaja konkretna tveganja, da bi ogrozili razprave o reformah finančnega sektorja. To, kar danes že velja v Evropskem parlamentu, v evropskih institucijah, tu govorim o bančnem ločevanju, govorim o obdavčenju finančnih transakcij. Torej, ta pristop se nam zdi protisloven glede na ta proces, ki teče sedaj. Potem, katere so naše prioritete? Naj tu nakratko pojasnim pet temeljnih točk. Tu gre zlasti za to, da moramo ohraniti pravico držav članic do urejanja finančnih storitev in financ, vemo, da imamo znotraj Evropske unije različna stališča in vizije glede tega in tu je treba ohraniti pravice držav članic. Potem še nekaj, kar je temeljnega pomena, gre za izključitev finančnih storitev iz tega sporazuma, stise. Ampak nasplošno je po našem mnenju najboljši pristop, pristop pozitivnega seznama, torej da bi imenovali konkretne storitve v tem sporazumu in da bi povsem zavrnili pristop negativnega seznama. Ali pa kakšen hibridni pristop tudi zavračamo. Glede predlaganih klauzul, tako kot so povedali zeleni, zavračamo kakršnokoli stand still klauzulo ali klauzulo o obrnitvi in potem še nekaj, kar je temeljnega pomena za nas. Pomembno je, da imamo oceno učinka, ampak to mora biti ex ante ocena učinka, ki mora biti speljana neodvisno, pregledno strani neodvisnih strokovnjakov, preden bomo šli na prihodnje korake. To mora biti jasno, jasne mora biti posledice in vse, kar lahko povzroči takšnejo sporozum. Hvala nihče več se ne oglaša, ni komentarjev, tudi komisija se ne oglaša. Pročovako, prosim. Ja, zelo nakratko. Hvala vsem za predloge, za sodelovanje. Jasno je to, kar se je pokazalo v predhodnih razpravah, da imamo razhajanja glede osebinskih stališč, glede te možnosti poseganja v to, da bi vključili finančne storitve v sporozum, jasno je, da bo tudi težko najti stične točke, ampak drži to, kar smo že slišali, kar sem rekla jasno na sestanku pročevalcev v Sincah, to razumem in seveda upoštevam te bojazni, ki smo jih slišali vseh skupin in rada bi, da bi pri teh razhajanjih poštevali to, kar bi lahko dosegli pri drugih točkah, ne le pri vključevanju finančnih storitev, da bi mogoče upoštevali vse te pripombe, bojazni, kajti strinjam se s tem in korisno bi bilo še naprej delati skupaj. Tu vabim vse, ki še niso, naj pošljajo še zadnje komentarje do jutri, da bi res lahko imeli dokončno formulacijo besedila do prihodnega tedna in potem bomo to razdelili. Razdelili bomo tudi zadnje datume za sestanek poročevalcev v senci. Torej, to smo slišali večkrat, imeli bomo dokončno besedilo, kjer bi lahko imeli tudi več pripomb. Sedaj bom skušala ohraniti to mnenje, zato da bi videli, kaj je lahko predmet konsenza v največji možni miri in kako dati dodano vrednost delu odboru in to tako, da bi lahko potem opozorili na bojazne, ki jih je treba upoštevati in naj spomnim, vem, da je včasih odveč to omenjati, ampak skušamo s to resolucijo tudi vite doseči, da bi vplivali na pogajanja. Torej, danes ne pravimo, če naj bi imeli dokončni dogovor, da ali ne, ampak pomembno pa je, da imamo jasno izraženo mnenje, da vemo, kaj pravi parlament in kaj bi res lahko vplivalo na pogajanja. In mislim, da je to pomembno, ne vem, če to bolj ali manj pomembno, ampak seveda je to pomembno v pogajanjih, to, kar zdaj obravnavamo in seveda moramo dati temu večjo pozornost, da bo javnost to bolj opazila. Ja, Hvala. 1. decembra bomo glasovali v odboru. Ita bo glasoval 10. decembra, tako da smo pod pritiskom. Pravočasno moramo dati naše stališče. Januarja pa bomo glasovali še na plenarnem zasedanju. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali na seji danes popovdne. Ponovno se strinjamo ob 15. uri pravi predsedujoči.